Sí, les ruego que vayan tomando asiento. Please take your seat, because we are going to start the meeting. Ahora no, no. <laughs> ¿Ya? Bueno, pues eh, buenas tardes a todos, en primer lugar. The book is down, didn't you? Prosim, da zasedete svoja mesta. Čast mi je, da danes lahko pozdravim člane nacionalnega parlamenta v Evropskem parlamentu. Današnji cilj je razprava o stališčih različnih parlamentov o skupni ribiški politiki in ta tema je dovolj pomembna, da smo se danes vsi izbrali tukaj, da o tem razpravljamo. Imamo 38 poslancev iz 23 nacionalnih parlamentov, ki predstavljajo 19 držav članic. Rada bi pozdravila tudi pristojno komisarko za morske vire in ribolov, gospo Damanaki. Rada bi se zahvalila, da se je potrudila, da je prišla k nam, da predstavi stališče Evropske komisije. Preden začnemo, bi rada razložila, kakšen bo postopek. In upam, da bo ta postopek dovolj praktičen, zato da bomo dali besedo v prvem krogu, pa, ki pa pre komisarki. Torej, bom dala besedo predstavnikom vsakega nacionalnega parlamenta posebej, torej v primeru uh, države članice, kjer imajo več predstavnikov oziroma več eh, skupščin, bomo dala besedo predstavnikom z obeh, zato da predstavijo svoje stališča. Torej, enemu poslancu iz vsake skupščine, v primeru, ko ima država članica dve skupščini, zna dva predstavnika, pa obema. Razdelili so vam te obrazce in prosim vas, da napišete, kdo bo spregovoril v imenu nacionalnega parlamenta. To bodo potem pobrali naši sodelavci in nam jih prinesli. Če določen predstavnik ne želi spregovoriti, vam lahko povem, da to ni obvezno. Torej, pomeno pa je, da napišete ime. po teh predstavitvah pa bomo imeli razpravo, kjer bodo dobili besedo še ostali, kot tudi predstavniki in poslanci Evropskega parlamenta. V drugem krogu bomo pa zato razdelili poseben obrazec. Torej, v prvem krogu bodo dobili besedo samo predstavniki, nastopniki parlament, nacionalnih parlamentov. Potem v drugem krogu pa se boste lahko prijavili k besedi še preostali udeleženci. Današnjo sejo bomo predvajali v živo preko spletne strani Evropskega parlamenta. Toliko za ovod, sedaj pa damo besedo gospej komisarki, ki bo upravila svojo predstavitev, ki bo trajala približno 10 minut. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Nimam veliko krat te priložnosti, da se srečam z evropskimi in nacionalnimi poslanci, zato sem še toliko bolj zadovoljna, da sem lahko z vami Lizbonsko pogodbo smo torej dobili možnost za boljše, tesnejše sodelovanje. Evropski parlament ima danes pooblastila za soodločanje na področju pomorske politike in ribolova. Tudi sodelovanje nacionalnih parlamentov je dobrodošlo. Danes vam bom predstavila v kateri fazi se nahajamo v razpravah o skupni ribiški politiki in vam predstavila vprašanja, o katerih razpravljamo. Vprašanja, ki so se pojavila v času posvetovanja in pa v sestankih z zainteresiranimi in državami članicami, kot tudi na svetu ministrov za ribištvo v Vigu v Španiji. Regionalizacija bo prva točka, o kateri bom spregovorila. Ideja regionalnih organov, ki pokrivajo različne morske regije, je ideja, ki jo podpiramo. Ni pa še jasno, v kakšni obliki bo potekala. Eno, kar pa je jasno, je, da mora priti do želenih rezultatov. Ne bomo ustanavljali novih struktur, ki bodo sami sebi namen. Zato mora biti razlog. Naša organizacija bo potekala v državah članicah, vključevala pa bo industrijo, civilno družbo, znanost in tako dalje, zato da jih bomo prilagodili lokalni realnosti, kolikor je to mogoče. Zato potrebujemo regionalne posvetovalne svete, z njihovim dostopom do ribičev in civilne družbe, kar bomo vključevali. Dialog in razprave v regijah bo nekaj, kar nam bo pomagalo za izboljšanje kakovost našega upravljanja in za izboljšanje naše verodostojnosti, kar se politike tiče. Regionalizacija pomeni, da bomo stopili v stik vse do ribičev. Zato potrebujemo načine, kako bomo lahko vključevali industrijo kot aktivnega partnerja v oblikovanje politike. Tukaj se že veselim vaših stališč glede tega postopka. In naslednja točka. Nekateri se verjetno sprašujete, kaj pa regionalizacija sploh pomeni. Tukaj bi rada jasno in glasno povedala, da se o politiki odločamo skupaj z Evropskim parlamentom. Naprimer, dolgoročni načrti in cilje kot pravila bodo predmet soodločenja med svetom in Evropskim parlamentom. Kako doseči te cilje, naprimer, da uporabljamo različne ukrepe in za to bo poskrbela komisija tehnične specifičnosti, kot so mreže, prepoved ulova in tako dalje, pa se bo odločalo v državah članicah z ukrepi izvajanja. To so samo določeni primeri, seznam je zelo dolg. Sedaj pa še tržna razsežnost naše skupne ribiške politike. Tukaj se zauzemamo za več odgovornosti organizacij, proizvajalcev. Pomagati moramo proizvajalcem zato, da se prilagodijo potrebam in zahtevam trga. Zato, da njihovi proizvodi dosežejo večjo vrednost preko tržne in potrošniške informacije oziroma informiranja uporabljati, pa bomo morali naše finančna sredstva na učinkovit način, zato da bomo podprli to politiko. Odpraviti moramo javno poseganje, zato da ne bo prišlo do izkrivljanja. Še posebej zaradi tega, ker imamo situacijo, kjer eh, so staleži vedno manjši. Tega enostavno ne moremo več opravičiti ne moremo več obrazložiti, zakaj dajemo sredstva temu. Namesto tega bomo imeli posebne mehanizme, zato da bo ribiči dobili boljšo ceno za svoje proizvode in da bomo lahko urejali trg. Podpiranje trajnostnosti pomeni, da tiste ribe, ki jih ne moremo prodati, morajo ostati v morju. Če si to natančneje pogledate, se boste verjetno strinjali, da želimo doseči čim više standarde za našo skupno ribiško politiko in da moramo to vključiti tudi v med, naše mednarodne odnose in dvostranske odnose s tretjimi državami. Tukaj je treba upoštevati načela demokracije, socialnih vprašanj in človekovih pravic. Ta socialna razsežnost mora biti del reforme skupne ribiške politike. Zato pa potrebujemo tesnejše sodelovanje med Evropskim parlamentom, komisijo in svetom v obliki trostranskega sporazuma, kjer bo sodeloval tudi parlament. Naslednje vprašanje, ki ga želimo meniti, so prenosljive pravice to mora služiti socialnemu namenu in dati možnost tistim, ki želijo prodati svoje pravice za finančne vire. Ribeški staleži je, so javno dobro, zato moramo vzpostaviti tudi pravice uporabnikov za obdobje 10 do 15 let. Po tem obdobju se lahko pravice podaljšajo če uporabnik dokaže, da je z njimi upravljan odgovoren način ali pa lahko to obdobje enostavno prekinimo. S tem bi lahko tudi zmanjšali prevelike zmogljivosti naših plovil. Ukrep razrezanja plovil z javnimi sredstvi so nas eh, razočarali, kajti to zelo veliko stane in eh, ta sistem je zelo zapleten. Sistem prenašanja pravic na nacionalni ravni je pripeljalo k temu, da so flote bolj trajnostne in da se z ribolovnimi viri upravlja bolj odgovorno. V Nadanskem so za 50 odstotkov zmanjšali zmogljivost pri pridnenju pri dnevnem eh, ribolovu za 50 odstotkov, pri drugem ribolovu pa za 30 odstotkov. V Estoniji so te prenosljive pravice zmanjšale floto za 40 odstotkov v devetih letih. Španska flota 300 plovil je bila zmanjšala na 2200, to pomeni 30 odstotno zmanjšanje. Vse to smo dosegli, ne da bi zato obremenili davkoplačevalce. To sem želela povdariti. Če bomo ta sistem upravljali na nacionalni ravni in če bomo zmanjšali zmogljivosti, mar ne mislite, da bi to morali uvesti v vseh državah članicah? Preden odgovorimo na to vprašanje, moram povdariti, da v prihodnosti ne bomo več podpirali plovil z sredstvi davkoplačevalcev. To vam zagotavljam. Nahajamo se v gospodarski krizi. Ne morem si predstavljati nobenega nacionalnega finančnega ministra, ki bi predlagal sofinanciranje razrezovanj plovil, ki bi jih financirali iz nacionalnih proračunov. O tem sem se posvetovala in zato ni nobene možnosti. Torej, če boste zavrnili sistem prenašanja pravic, boste s tem zadali velik udarec ribičem. Ribiči bi raje videli to možnost v časih, ko ne bo nobene druge možnosti. Veliko odgovorov sem dobila na to vprašanje in mislim, da s tem lahko zagotovimo stabilnost, relativno stabilnost. Zato ne bom predlagala, da pravice lahko prenašamo med ribiči, med državami članicami. Tu ta sistem bo veljal samo na nacionalni ravni, znotraj držav članic, ne pa preko meja. Rada bi omenila tudi strahove um, ribolova majhnega obsega. Ta bo ostal zunaj tega sistema, lahko se priključijo samo na prostovoljni osnovi. Pravice majhnih ribičev morajo ostati v tem segmentu, v tem sektorju in zato teh pravic večja plovila ne morejo odkupiti moramo pa preprečevati tudi koncentracijo pravic. Na splošno povedano, ko gre za manjša plovila, tukaj moramo se oblikovati sistem, ki bo deloval za to, za, v dobro teh manjših plovil, ki so že tako ali tako na slabšem položaju v primerjavi z večjimi plovili. Po drugi strani pa zahtevajo več dela in ustvarjajo več delovnih mest. Zato se mi zdi logično, da spodbujamo takšen ribolov. To je po mojem mnenju zelo pomembno. Vendar pa vam moram povedati, da veliko vlad ne meni, da je to dobra ideja in se ne strinja s tem in raje podpirajo večja plovila. Še nekaj o akvakulturi. Očitno je, da te, tega sektora ne moremo ločevati od skupne ribiške politike, zato moramo pogledati način, kako bi lahko uvedli reforme tudi v tem sektorju znotraj naše skupne politike. Natančno sem si prebrala poročilo na podlagi naše strategije za akvakulturo. Zato je ta seja zelo dobra priložnost za to, da slišim vaša stališča iz poslancev iz nacionalnih parlamentov. Glede na to, da ste neposredno izvoljeni predstavniki naših državljanov, morate tukaj izraziti stališče vaših voljivcev naše razprave so nam dale dobro podlago za nadaljne sodelovanje. Verjetno se ne bomo strinjali o vsem, vendar pa si vsi želimo, da bi imeli bolj gospodarsko robusten ribiški sektor. Ta ribiški sektor je zelo pomemben za naše obalne regije. Tukaj ustvarjamo delovna mesta, kjer, ker drugod delovnih mest pomankuje. Najlepša hvala, veselim se že vaših stališč. Najlepša hvala, gospa komisarka. Najlepša hvala, da ste tukaj predstavili najpomembnejše vprašanje, o kateri bomo danes razpravljali. Sedaj damo besedo poročevalki Evropskega parlamenta, gospej Patrav Neves. Prosim vas, da se držite omejitve časa 4 minute, da predstavite, kakšno je stališče Evropskega parlamenta o tej zeleni knjigi. Izvolite. Gospa predsedujoča, predsednica odbora za ribištvo, gospa komisarka, zelo me veseli, da danes lahko predstavim naše stališče. Pozdravljam tudi poslance nacionalnih parlamentov zelo sem vesela njihove prisotnosti. Rada pa bi izrazila tudi, da pričakujemo veliko od današnjega srečanja. Pozdravljam tudi predstavnike drugih evropskih organov in inštitucij, kot tudi asistente. Danes imamo zelo dobro priložnost in tudi okvir za to, da poglobimo razpravo o reformah skupne ribiške politike. Še tri mesece je od tega, ko smo na plenarnem zasedanju podprli poročilo o zeleni knjigi o reformah. Zato imamo sedaj dobro priložnost za to poglobljeno razpravo o možnih posledicah reform. Ta okvir je danes odličen, kajti tukaj združujemo politike s inštituciji v okviru so odločanja. Nisem preveč optimistična, zato je stališče Evropskega parlamenta jasno in zelo dobro razloženo v poročilu. Gre tudi za stališče konsenza. Poročilo Evropskega parlamenta je zaveza k ukrepanju. To stališče smo še okrepili s tem, ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. To pomeni, da smo dobili možnost soodločanja s svetom. Zato to poročilo ni samo posvetovalne narave, ampak gre dosti dlje. stališče Evropskega parlamenta temelji na konsenzu skupaj s sintezo dokumenta komisije, ki ga je predstavila april, aprila. In ta dokument po drugi strani temelji na javnem posvetovanju. Torej, imamo veliko zakonodajnih predlogov za reforme. Zato bi rada tukaj izrazila naše stališče. Gre za jasno stališče, ki poteka okrog različnih osi v reformah. To smo razdelili v različne poglavje, torej ohranjanje virov, razvoj znanosti, ekosistem in pa tudi profesionalni vidik tega sektorja. Vlagati moramo tudi v človeške vire, decentralizacijo, um, odgovornost, obdavčevanje in tako dalje. Vse to temeli na posebnih značilnosti tega sektorja in različnih držav članic upravljanje z evropsko floto, s tem, da podpiramo ravnovesje med eh, viri, morskimi viri in floto, akvakultura in predelovalna industrija ribogojništvo, s čimer bi lahko ohranili pridelovanje kakovostne hrane in istočasno pa ščitili naše vire. Trg ribiških proizvodov je naslednje področje. Prosimo tudi pregled ureditve trga za ribiške proizvode, in pa seveda predstavljamo kriterije, ki jih je po našem mnenju treba upoštevati. Potem za konec pa imamo tudi integrirano morsko politiko, ki bi integrirala interese naših ribičev. Od teh osmih poglavjih bom omenila samo tri poglavja, za katere mislim, da so ključnega pomena, kar se današnje situacije tiče. Torej, govorila bom o regionalizaciji oziroma decentralizaciji. To je predlog komisije v zeleni knjigi. In ta ideja je dobila soglasno podporo v Evropskem parlamentu. Stališča komisarke in drugih komisarjev, ki so govorili o tem vprašanju, so povdarili ovire pravnega značaja pri izvajanju regionalizacije v okviru Lizbonske pogodbe. Slišali smo tudi, da ni mogoče uskladiti obojega Lizbonsko pogodbo in regionalizacijo, vendar pa smo se močno zavezali za regionalizacijo. Tudi gospa komisarka se je zavezala k temu. Tukaj je treba povedati naslednje. Komisija, ko govorili, govori o decentralizaciji oziroma regionalizaciji v zeleni knjigi, že omenja Lizbonsko pogodbo in je takrat predbonska pogodba stopila v veljavo. Pravniki, poleg tega, da identificirajo ovire, bi se morali potruditi za to, da poiščejo rešitve, da poiščejo poti za napredovanje in potem bi radi omenili tudi možnosti, da bi imeli horizontalne modele za regionalizacijo. Vedno, ko komisarka spregovori, dobimo več podatkov o tej realnosti, kar je zelo pozitivno. In še za konec. Medtem, ko komisija opredeluje svoje zaveze, bi se morala posvetovati z regionalnimi posvetovalnimi organi jih bolj vključevati pri sprejemanju odločitev. Istočasno pa bi morala nameniti sredstva za to, da bi lahko izvali svoje naloge. In pa drugo poglavje, ki bi ga rada omenila, to je ribolovna flota in ribol, obrtno, eh, vrtni ribolov. Tudi ta razdelitev je dobila veliko podporo v Evropskem parlamentu. Torej, industrijska flota in pa obrtna flota. Zato bi imeli posebne režime, torej za vsako posebej. Istočasno pa bi ponovno opredelili oba termina. Imamo dve vrsti flot. Komisija je pri tem upoštevala samo tri kriterije, torej velikost plovila, posadko in pa zmogljivost motorjev. Ti kriteriji so tradicionalni. Vendar niso primerni za zelo veliko raznolikost v evropski floti, ker morali upoštevati tudi druge kriterije, zmogljivost ribolova, tehnične značilnosti plovil. in teh kriterijev komisija do sedaj ni upoštevala. Zato se bojim, da tukaj ne vidimo velikih sprememb. In tretji vidik. Zaščitene cone. Mi bi morali tukaj upoštevati trajnostni vidik pri ohranjevanju vrst. Torej moramo imeti tudi seznam izjem znotraj skupne ribiške politike. Staleži so vedno manjši. Imamo pa že takšne izključne ekonomske cone, zaščitene cone, ki jih moramo ohraniti. Ohraniti pa moramo tudi cone pri najbolj oddaljenih regijah, zato moramo tukaj upoštevati posebne načine upravljanja, ko gre za najbolj ogrožene vrste. Treba pa je tudi podpirati obalne lokalne ribolovne skupnosti, ki so odvisne od tega sektorja. Naslednja reforma skupne ribiške politike bo zadnja priložnost, verjetno, za to, da zajamčimo v Evropi dob, dober, dobro delujoč sektor, ki bo tudi varoval okolje, kar pa seveda zahteva dobre poglobljene reforme. Rada bi se zahvalila tudi gospe komisarki za to, da je danes tukaj z nami. Želim ji čim več uspeha pri njenem delu in veliko poguma pri soočanju s temi izzivi. Najlepša hvala. Torej, držali ste si časa. Sedaj, ko smo slišali gospo komisarko in našo pročevalko, dam besedo za štiri minute. Tukaj moram povedati, da smo zelo strogi pri času tistim, ki so prosili za besedo. Torej, besedo dam po abecednem vrstnem redu. Cipar je prvi, besedo ima gospod Dinus Hada Nikolas. ki bo spregovoril v imenu svoje skupščine. Izvolite. Štiri minute. Hvala, gospod Gibija. Prodre, ja, bi si nadrfi. Είναι γεγονό ότι. Χαλά, Γκουσπά. Γκουσπά Πετσιδουλούτσα. Γκουσπέ Γκουσπόδια, Λίτα 2002. Je prišlo do večje reforme na področju skupne ribiške politike in od takrat so eh, se stvari precej spremenile, seveda. In eh, še vedno je precej presežnih zmogljivosti flot, kar vpliva na staleže, ki so predmet eh, ribolova v vodah Evropske unije. Vse to pa je seveda vplivalo tudi eh, na obstoj teh flot. Kar pomeni, da gre za težavno situacijo in da je potrebno natančno pretreti ponovno pretresti ribiško politiko za to, da bomo moderni, da eh, bomo tudi imeli zelo visoke standarde eh, varstva okolja, kakor tudi kakovosti proizvodov. Potrebno je tudi spremeniti trenutne trende in jih obrniti v drugo smer v okviru skupne ribiške politike. Kar je pomembno, je, da razpolagamo s skupnimi pravili, ki veljajo za vse. In mislim, da lahko že rečemo, da imamo določeno usmerjenost in v tej knjigi Evropske unije je začrtana pot naprej. Stvari so se spremenile, kot sem povedal, in eh, prišlo je do sprememb do razvoja. Potrebujemo namreč sistem, ki bo delujoč sistem odločanja. Dame in gospodje, vsi se zavedamo številnih problemov, ki se pojavljajo v tem kontekstu bodoče reforme SRP-ja. -ja in eh, na to lahko pogledamo eh, z vidika oziroma želim eh, pogledati z vidika Cipra. Imamo majhne priobalne ribiške skupnosti, namreč te so zelo različne od kraja do kraja. Če pogledamo na primer situacijo v Republiki Cipr, mogoče ne gre ravno za zelo visoke številke, kljub temu pa gre za nekaj, kar pomeni veliko podporo našemu gospodarstvu potem gre tu za pravila, ki veljajo v Evropski uniji, ki veljajo za financiranje eh, z vidika prispevka k gospodarstvom in vse to mora biti varno zagotovljeno. Kar eh, zadeva ribogojstvo, eh, verjamemo v trajnostnost tega ribogojstva. To bo potrebno v bodoče zagotoviti kot pomemben element bodoče skupne ribiške politike. In še nekaj v zaključek. Pravim, da je zelo pomembno, da imamo to vrstna skupna srečanja, da se lahko uh, vsak izrazi in da se lahko poglobimo v reformo uh, ribiške politike, da se lahko na ta način srečamo, izmenjujemo svoje mišljenja, zato da lahko pridemo do čim boljših praks na tem področju. Uh, In eh, danes je prav gotovo eh, dober tak eh, primer srečanja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa damo besedo belgijskemu poslancu flamskega parlamenta Vincentu Kontetu. S tem si je prvi sklop zaključen, lahko pa se prijavite k drugemu sklopu. Torej, sedaj bomo razdelili obrazce za drugi sklop. Gospod Kombricht ima besedo za 4 minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka, eh, tudi sam. Eh, sem zelo vesel tega sestanka danes tukaj, eh, kajti dejstvo je, da postaja skupna ribiška politika vse bolj zapletena, ko pogledamo naprimer na prestrukturiranje, vse to je videti zelo dobro na papirju, vendar komisarka je povedala, čemu bo dan poudarek eh, in eh, zlasti se posveča pozornost majhnim ribiškim skupnostim in trajnostnemu vidiku. In vse to je eh, formulirano v tej zelene knjigi, ki govori o strukturni politiki, o javni finančni podpori in to je pomemben in nepogrešljiv element. Eh, trajnostno ribištvo, pa eh, tudi socialna razsežnost, izobraževanje eh, in usposabljeno. Vse to se umešča v ta skupni ribiški okvir. Poglobiti se moramo tudi v celotni koncept eh, tega priobalnega ribištva, majhnega obsega in to je zelo pomembno. Potrebno je predvideti ustrezne elemente, da se lete lahko ohrani na trajnostni ravni in flamski parlament naprimer meni, da tu ne gre samo za delovna mesta v tem sektorju, eh, tamveč tudi eh, v eh, tako rekoč nizko vodno, ko najdemo naprimer najrazličnejše vere dela. In vse to je potrebno upoštevati v reformi, v prestrukturiranju in to je tisto, kar sem želel izpostaviti, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo za štiri minute predstavnik Danske, Danskega parlamenta, gospod Lekert. Izvolite, štiri minute. Tak, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu Folketinga se vam zahvaljujem za to pobudo tega sestanka. Eh, predstavljam eh, konservativno stranko Danske. Eh, zelo vesel sem, da imam danes to priložnost, da se udeležujem tega sestanka. In pri nas delamo na trajnostnem vidiku ribištva zlasti, pa smo eh, leta 2009 preučevali zeleno knjigo. Eh, pa eh, tudi dejstvo, da gre tu za številne izzive, ki so lahko razrešeni samo ob sodelovanju držav članic Evropske unije in vseh zainteresiranih strani. In en od problemov so presežne eh, zmogljivosti, pa tudi pretiran eh, ulov In eh, seveda vemo, da vse to lahko pripelje do nenačrtovanih posledic. Tako da bi morala bodoča ribiška politika zlasti imeti za cilj, da zagotovi eh, dolgoročne eh, vire Eh, ki bodo trajnostne narave in da tudi zagotovi ustrezne povezave. Potrebno je imeti pred očmi tudi doseganje konkretni, konkretnih rezultatov eh, in vse to uprit eh, tako oblastem kot vsem drugim akterjem. Potrebno je zagotoviti, da bodo Eh, eh, plovila lahko opravljala svojo dejavnost brez, eh, brez neželenega prilova in ob čim večjem odpravljanju završkov. Potrebno je izbrati tudi režim, ki jim bo čim bolj ustrezal in ki bo odražal njihovo lastno situacijo. Gre tudi za zamenjavo sedanje obstoječe regulative, eh, zato eh, da eh, se vse to opredeli na podlagi posebnih prostih sporazumov, ki se nanašajo na ulov, čim do njega pride. In tudi tak eh, sporazum oziroma eh, eh, taki pristopi eh, prostega eh, ulova bi pomenil tudi dobro pobudo, da bodo eh, lahko ribiči izbirali eh, čim eh, boljšo opremo in dosegali čim boljše rezultate. Eh, tako da je izbira ustrezne opreme zelo pomembna in v največjem interesu, zato da bi eh, lahko eh, te ribiške dejavnosti eh, bile čim bolj eh, uspešne. Potrebno je tudi zagotoviti eh, beleženje, evidentiranje ulova, zagotavljanje nadzora, nadzora ulova. Hkrati ugotavljamo tudi, da se morajo predpisi oziroma uredbe na tem področju pravzaprav biti zasnovani na kvotah in sicer naj, eh, bodo, naj se nanašajo samo na kvote in na upremo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo Estonija gospod Mark Sosar iz Estonskega nacionalnega parlamenta. Štiri minute. Ja, hrrat eh, kolegit teistest Evropa parlamentidest. Hvala lepa. Eh, spoštovani kolegi iz evropskih eh, posameznih oziroma iz nacionalnih parlamentov, mi iz Estonskega parlamenta smo se seznanili z reformo evropske ribiške politike, ki se nam zdi zelo pomembna. In poleg številnih razsežnosti ribištva, ribištvo vsebuje tudi kulturno razsežnost. In eh, številni narodi, ki prebivajo eh, ob eh, baltskih obalah, imajo ribištvo za sestavni del svoje kulture. In Gustav III., švedski kralj, če se ne motim, je nekoč dejal, da, so, da morajo njegovi podložniki, njihov, njegovi podložniki jesti ribo, ker je to dobro za njihovo zdravje. Res je to zelo pomembno, želimo pa povdariti tudi nekatere vidike. Uh, te reforme ribiške politike zelene knjige. Menimo, da je zlasti potrebno zagotoviti eh, individualne prenosljive pravice v podporo obalnemu ribištvu in pa tudi v zaviranju komercialnega ribištva, ki je pogosto eh, koncentrirano v rokah posameznih velikih podjetij menimo, da je pomembno tudi ugotoviti različne odnose med proizvajalci, ribiči in potrošniki. In eh, manjše eh, ribe, ki so pravzaprav poceni, vendar pa postanejo zelo drage, ko enkrat eh, ko so enkrat dane eh, v malo prodajo. Potrebno je sodelovati z ribiči, jih pritegniti v eh, proces odločanja. Ribiči morajo imeti občutek, da se tudi njih upošteva, bodi si v okviru Evropskega parlamenta, v znanstvenih krogih in podobno. E, tudi mnoge ženske so v Estoniji zaposlene v ribiškem sektorju in vse e, morajo imeti priložnost, da sodelujejo v teh razpravah o trajnostnem ribištvu. sprejeti moramo tudi dejstvo, da je ribištvo e, še eno e, zadnjih e, tradicionalnih dejavnosti človeškega udejstvovanja. To je tudi pomemben vir hrane za ljudi, zato se moramo osredotočiti tudi na ribogojstvo. Tu moramo zlasti imeti bolj radikalen pristop. Zakaj ne podpirati tradicionalnejše pristope k ribištvu? In kulturna raznolikost Evropske unije je odvisna tudi od sektorja ribištva. Seveda pa se evropske tradicije ribištva močno razlikujejo. O tem sem veliko razmišljal. Če bi lahko, naprimer, razumeli govorico rib, potem bi razumeli tudi nujo, da ohranimo eh, biološko raznovrstnost. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa V imenu Finske, gospod Majc Najlund ima besedo. E, štiri minute. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. Finci cenimo e, povabilo na ta sestanek odbora za e, ribištvo in zdi se nam eh, pomembno, da o tem razpravljamo. O tem smo razpravljali tudi v finskem parlamentu in eh, v zvezi za zeleno knjigo bi eh, želeli zlasti povdariti, da obstajajo velike razlike, kar zadeva situacijo na ribištva glede na države in naprimer na finskem je pri nas najpomembnejša riba trska. Zato uh, moramo biti zlasti pozorni na to področje. In uh, nacionalni parlament se mora ukvarjati s tem področjem. Eh, potem je tu eh, še drugi vidik, ki se nanaša na priobalno eh, ribištvo in seveda je tu donosnost tisto, kar je še posebej pomemben vidik. In potrebno je omogočiti tudi manjšim ribiškim skupnostim, da lahko pridejo do podpore, da lahko prenovijo svojo opremo. obalne eh, ribiške eh, skupnosti namreč lahko delajo na trajnostni način. In pa eh, podpora tudi za razgradnjo plovil. Tudi to je potrebno še naprej razvijati in doseči večjo učinkovitost. So nova plavila, ki so bolj energetsko učinkovita, ki so prijazna okolju. To pa je potrebno narediti ne, da bi povečali eh, zmogljivosti eh, v ribiške flote. In ne nazadnje ribiške. Eh, Eh, torej pravila na tem področju eh, in sicer, ko gre za prilov oziroma za vrške, da tu obstajajo eh, pravila. In to bo potrebno eh, enostavno prekiniti kot prakso. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu, v imenu Francije. gospod eh, Daniel Baskeli. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, gospa komisarka, eh, tu gre za vprašanja, ki zanimajo nacionalne parlamente. Eh, sem član oziroma poslanec nacionalne skupščine in še drugi kolegi bojo dopolnili Eh, kar bom sam povedal. Eh, več stvari bi želel izraziti. Eh, prvič tisto, kar se nanaša na znanstveno ekspertizo Evropske unije, ko gre za razvoj staleža. Eh, staleža rib, eh, kaj ti včasih prihaja do, eh, do tenzij med Evropsko unijo in med samimi ribiči z tega vidika in je, tega se je potrebno na pravi način lotiti. Nadalje, potrebno je vse to nekako uravnotežiti, vprašanja niso enaka od enega področja do drugega, od enega območja do drugega. Naprimer, pri nas naprimer, eh, gre za ribolov najrazličnejših eh, rib, eh, drugi poslanci pa bodo morda izpostavljali druge vidike. Potem ribiči naj v večji meri sodelujejo pri tej skupni ribiški politiki. K temu jih je potrebno pritegniti pritegniti. E, tu je tudi neobhodno potrebno, da je to zasnovano na večletni osnovi e, in da je čim bolj e, pregledno in sicer ne, da bi čakali vsakokrat konec leta, da bo, nekdo, da bo ribič vedel, kako, kakšna bo situacija naslednjo leto. To je neznosno stanje za vse. In to razsežnost je potrebno upoštevati. Ko gre za individualne eh, pravice, pa mislim, da to terja veliko previdnost kajti vsak ribič bi lahko imel take pravice in če bi bilo to v polni meri prenosljivo, bi pripeljalo do popolne destabilizacije v Evropi. E, ne samo jaz, tudi moji e, kolegi, ki e, ki zagovarjajo obrtno ribištvo. Najprej bi seveda morali tudi to opredeliti, naprimer loviti enake količine eh, Eh, eh, rib, naprimer, eh, kadar to naredite v okviru obrtnega ribolova, je to možno narediti z manj ljudmi. Potrebno res je, lahko zagovarjamo obrtno ribištvo, vendar pa je potrebno upoštevati tudi ohranjanje delovnih mest. In tu mislim tudi naprimer na različne druge oblike ribolova potem vprašanje završkov, to so že drugi omenjali, potem tudi eh, ribiške eh, ribiške tehnologije oziroma tehnike, ki so lahko bolj ali manj agresivne do okolja, tudi to je potrebno upoštevati. Tu imamo naprimer plovila, ki, so, eh, ki jih poganjajo hibridni motori. In eh, ne na zadnje, potrebno je izraziti stališča, svoje stališča pri dogovarjanju z drugimi državami, tretjimi državami, ne članicami Evropske unije in eh, pogosto mi ribiče o tem govorijo, gre za izjemno pomembno vprašanje in eh, za zaključek bi rekel, da zagovarjam tako ribištvo, ki ga bodo ljudje bolje razumeli in ki bo tudi bolj eh, človeško. Hvala lepa. Gospod Charles Gauthier v imenu francoskega senata. Euh, Hvala lepa gospa predsednica. V senatu sicer nismo podali svojega odgovora na zeleno knjigo komisije, vendar to ne pomeni, da nas ta tema ne zanima, ravno nasprotno. Smo v nekem stanju pričakovanja, želimo si bolje spoznati te zakonodajne predloge, vseeno pa bi vam rad predstavil nekaj pomislekov in skrbi, ki se pojavljajo znotraj senata. Kar zadeva samo upravljanje virov. Tu se seveda pojavlja problem posameznih prenosljivih kvot. Kolega iz nacionalne skupščine je že rekel, da če se bomo vsi dogovorili glede vrednotenja, potem bi morali bolje opredeliti tudi značilnosti tistih, ki imajo pravico do odkupa. Tu bi se namreč lahko pojavilo precej špekulacij, islandski primer to jasno kaže. Še nekaj bi rad omenil in sicer upravljanje završki. To je potencialno eksploziven problem, se pa zelo dobro zavedamo, da enostavnih rešitev ni. Enostavneje je, kadar je ulov poenoten, težko pa je, kadar se z naprimer završki pojavijo ob dnu. Potem je pa tu še vprašanje mednarodnih virov. Nadzor je zelo težko zagotavljati, vendar bi vseeno morali zagotoviti določeno usklajenost med izvajanjem nadzora. Ali ta koherentnost obstaja, ali lahko nadziramo stvari tudi izven svojih voda. Naj dodam še to, da si zastavljamo tudi vprašanje, ali bi bilo možno na nek način obznač, označiti priobalni ribolov. Kar zadeva prihodnost skupne ribiške politike, na kaj smo še zlasti pozorni na podlagi preteklih izkušenj. Prvo, Biti moramo zelo previdni, da ne bomo preveč zapletli administrativnih postopkov, to velja za vse evropske politike. To politiko se usiljuje z vrha in če mislimo, da nam bo uspelo takšno politiko usiliti, se motimo, kajti ne bojo je sprejeli. Mislim, da se vsi strinjamo s tem naukom. Druga zadeva. Zdi se nam, da politike ni možno izvajati, če ni prisotna tudi politična volja se pravi, da se vsa ta besedila tudi izvajajo v praksi. To so torej področja, ki jih bomo zelo pozorno spremljali, predvsem pa bomo upoštevali socialni vidik na vseh teh področjih. Socialni vidik ste v komisiji na nek način potisnili ob stran, nanj pozabili. Mislim, da bi ga morali ponovno uvesti, predvsem v luči poklicnega usposabljanja osebja in v luči zagotavljanja varnosti. Zagotovo se vsi zavedate, da je to poklic, ki seboj prinaša precej tvegan. Potem je pa tu pomembna še povezava, ki si jo želimo ohraniti med politiko skupnosti in skupno kmetijsko politiko. Torej povezava med ribiško in kmetijsko politiko. Ribiška politika je pomembna, zato ker na nek način vnaprej predvideva reforme, ki bodo izpeljane na področju skupne kmetijske politike. Mislim, da je en kolega že omenil tudi to, da bi morali spremljati različne marže, ki jih imamo skozi celotno verigo. V zeleni knjigi najdemo tudi zelo zanimiv odsek, ki se nanaša na organizacije proizvajalcev, kjer se opredeli tudi ribe, ki so namenjene prodaji. Gre za to, da bi racionalizirali vse te podružnice. Mislim, da bi morali tu doseči večji napredek. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti Nemčija. Najprej za Bundesrat. Gospa Rumpf. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Kommissarin. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Danes govorim kot predstavnica Landesbundrat eh, in bi vam rada spregovorila v imenu obaljnih regij na severu Nemčije. V Šlezvek Holštajnu smo novembra imeli predvsej obsežna srečanja, opravili smo številni, številne pogovore, tudi s predstavniki največjih pristanišč smo se pogovarjali. Na severu Nemčije imamo predvsem obrtno ribištvo, družinski ribolov v Šlezvik-Holštajnu. Najdemo 777 plovil, ki so velika od 6 do 24 metrov, kar pomeni, da je naš ribolov na tem delu Nemčije predvsem obrtni ribolov, družinski ribolov. Skrbijo nas visoki stroški, ki so povezani z preveliko birokracijo. Približno 800 zakonodajnih aktov v Evropski uniji se nanaša na ribolov. Nanašajo pa se na to, kako izpeljati vse postopke. Mislim, da bi morala prihodnja reforma poenostaviti ribiško politiko. Kajti s temi novimi zakonskimi določili stvari nismo poenostavili, niti jih nismo naredili bolj pregledne ali bolj enostavne za izvajanje. Mislim, da bi morali vse zakonodajne akte na evropski ravni spremeniti, jih preoblikovati. Kajti reforma do sedaj ni bila uspešna prav zaradi tega, ker so bili vsi ti zakonodajni akti preveč zapleteni. Kar potrebujemo je tudi ustrezen zakonodajni okvir, ki bo urajal prelov. V Nemčiji bomo morali upoštevati tudi zmanjšan obseg ribolova. Kolikor vem, v Nemčiji ni več problema s prelovom sistem nacionalnih kvot pa bi moral biti stebr skupne politike. Kvote so pomembne in jih je treba natančno predeliti, kajti kvote nam bodo omogočile, da v Evropski uniji zagotovimo trajnosten ribolov in vse obaljne države, vse morske države v Evropski uniji bodo s tem imele tudi zagotovljeno dolgoročno ribiško politiko. Pomembno je tudi, da si delimo odgovornost. Če ne bi imeli takšnega sistema, kot ga imamo, tudi priobalni ribolov ne bi preživel. Ko razmišljamo o prihodnosti obrtnega ribištva, pa se mi zdi, da bi morali predvideti tudi nove možnosti za novejša plovila. Istočasno pa ne bi smeli povečati ribolovne zmogljivosti, kajti le na tak način bomo zagotovili tudi varna delovna mesta. Trajnostni viri so prav tako pomembni in to bi moral biti prvi cilj skupne ribiške politike. Prav zaradi tega se mi zdi, da bi morali absolutno prepovedati sekundarne završke. Še nekaj bi priporočila. Na Baltskem morju se pogosto soočamo z zelo specifičnimi problemi. Zato je res nujno treba razmisliti tudi o tem, kako bi regionalni sveti bolje prispevali in vplivali na posamezne regije, ne da bi istočasno preveč zapletli birokratskih postopkov in postopkov sprejmanja odločitev. Hvala. Najlepša hvala, gospa Rumpf. Sedaj pa za Bundestag, gospod Horgel Ortel vorsitzende frau kommissarin verehrte kolleginnen und kollegen! gospa predsednica gospa komisarka kolegice in kolegi še enkrat najlepša hvala da ste nas danes popoldne povabili na to srečanje sam sem v politiki že petnajst let na podlagi izkušenj vam lahko povem da si resnično želim da ne bi bilo to srečanje samo še eno v vrsti. Omenili ste že področje Severnega morja, Baltsko morje. Tretjina držav z tega področja sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami, kar je pomembno. Tudi sami ste omenili pomen regionalnih svetov. To je zapisano tudi v skupni ribiški politiki. Mislim pa, da odločitve, ki jih sprejemajo v teh regionalnih svetih, spodkopavajo odločitve, ki se sprejemajo v Bruslu. Zato si želimo od vas slišati zagotovilo, da teh odločitev, ki jih sprejemate v Bruslju, nihče ne bo spodkopaval. Doktorica Rumpf je že podarila različne ribolovne flote. Komisarka, rekli ste, da želite okrepiti ribiško skupnost. To je dober znak. Kot je rekla doktorica Rumpf, bi tudi sam podaril, da potrebujemo podporo za nove ladje, vendar ne smemo povečati zmogljivosti. Namreč povprečna nemška flota je stara 30 let, zato je treba storiti nekaj tudi za zagotavljanje varnosti na teh ribiških plovilih. Če je ribič na primer pripravljen v plovilo namestiti nov motor, istočasno pa bo moral ribič za to porabiti več denarja, bo na koncu za to večano zmogljivost moral plačati kar 25 odstotkov više stroške. Poglejte si, kaj se je dogajalo v preteklosti, kaj se je dogajalo z uredbami in direktivami iz Evropske unije. Imeli smo sistem završkov, celo direktivo, v kateri smo pozvali za pozvali k temu, da bi ribiške mreže imele manjša očesa. To si lahko sicer tolmačite, kakorkoli želite, vendar, če govorimo o tem, da staleži rib izginjajo, potem moramo skupaj nameniti več sredstev za raziskave na področju ribištva. Govorili smo o prevelikih zmogljivostih, Kot veste, za Nemčijo to ne velja, ker nimamo flote Evropske unije, ampak samo nacionalno floto. Če že govorite o evropskih zmogljivosti, potem bi Nemčija imela pravico samo do 3 odstotkov celotne zmogljivosti Evropske unije. Rekli ste, da ne boste črtali premi v prihodnosti. Če to drži, potem me zanima, kako boste podprli tiste ribiče, ki bodo zapustili ta sektor. Ali jim boste nudili kakršnokoli podporo, če bodo zapustili ribiški sektor? Rekli ste, da se boste sklicevali na solidarnost, na subsidijarnost in tako naprej, na trajnostni ribelov. To je vse dobro, ampak dobro bi bilo, če bi se nacionalne kvote enostavno izmenjali, ne pa da bi trgovali z njimi. Kajti, če bomo z njimi trgovali, s tem ne bomo izboljšali prihodka ribičev. Misliti pa vendarle moramo na ribiče in na njihove družine. Zato bi Evropska unija morala storiti nekaj tudi glede majhnih ribičev. Ali je pri njih pomemben, pomembno samo to, kako velike ladje imajo ali boste upoštevali tudi kakšen drug kriterij. Pri ribogojstvu obstajajo različni sistemi vendar to v Evropi ni tako zelo razvidno. Če že govorimo o okolju, potem se mi zdi, da moramo to vprašanje ribogojstva postaviti na prvo mesto. Kolega iz Estonije govor, je govoril o ribištvu majhnega obsega, o priobalnem ribolovu. V Nemčiji samo majhen del rib ujamemo s pomočjo priobalnega ribolova. 35 milijonov ljudi dela na tem področju. Če si pogledate, kolikšna je stopnja zaposljivosti v tem sektorju, boste ugotovili, da te številke ne odražajo realnega stanja. Tu gre za del naše kulture, ne gre samo za produktivnost, za delovna mesta, gre tudi za integriteto obaljnih območij. Hvala. Hvala lepa. Za Grčijo bo sedaj spregovoril gospod Selipis. Štiri minute imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Grčija se strinja s komisijo, da je treba izpeljati reforme v skupni ribiški politiki. Nam se zdi to pomembno, zlasti, če želimo rešiti problem, ki se, porab, ki se pojavlja v povezavi z zmogljivostmi, trajnostjo ribištva, s problemi, ki se soočajo določene regije. Potrebujemo dobra pravila, ki bodo služila kot ustrezen okvir. Potrebujemo pravi pristop, ki bo sredotočen na potrebe na trgu in ki bo tudi povečal našo konkurenčnost. Trajnost pomeni, da zagotovimo ustrezne povezave, da se vzpostavijo mreže, da se poudarijo socialni in gospodarski vidiki. Mislim, da moramo vse to upoštevati tudi, ko si postavljamo cilje, ko skušamo ugoditi zahtevam, ki prihajajo iz ribiškega sektorja. Če se sedaj osredotočim na sredozemlje, kako upravljati z ribolovnim prizadevanjem? mislim, da bi tu morali upoštevati tudi mnenje sredozemskega svetovalnega sveta. Le na tak način bomo lahko ustrezno izvajala tudi načelo maksimalnega trajnostnega donosa, pri čemer bomo upoštevali tudi ribolovno prizadevanje in število plovil. Upoštevati je treba tudi opremo, ki se uporablja. Kajti le na tak način bomo lahko zagotovili fleksibilnost, ko bomo obravnavali završke. Završki so pomemben vidik največjega vzdržnega donosa in mislim, da bi morali poštevati tudi značilnosti posameznih flot, pa naj se gre za sredozemsko floto ali pa katerokoli drugo floto v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti, da so lokalne skupnosti življensko odvisne od ribolova, če ne bomo temu področju dali dovolj podarka in mu posvetili več pozornosti, potem se ribol, pri obalnemu ribolovu ne piše dobro. Prevelik pomen smo dali industrijskemu ribolovu in ribogojstvo bi moralo uživati veliko večjo pozornost, kot je uživalo do sedaj tudi v okviru skupne ribiške politike. Pri ribogojstvu se moramo zavedati, da le ta bistveno prispeva tudi k vitalnosti obalnega gospodarstva. Z ribogojstvom lahko tudi preživimo v času stagnacije, ki je posebej vidno zlasti v obdobju svetovne krize. V prihodni skupni ribiški politiki bi morali obravnavati trg, proizvajalce, pogledati si moramo, kakšna pravila veljajo za dobavljanje rib na te trge, zagotoviti je treba kakovostne ribe, kakovostne ribje proizvode. Mislim, da bi morali tu storiti veliko več in dati predvsem večji podarek socialni dimenziji, pa tudi okoljski in gospodarski plati pri teh vprašanjih. Kajti le na tak način bomo lahko dejansko podprli tiste regije, ki iščejo dodatna sredstva za zagotavljanje svoje vitalnosti. Če nam bo to uspelo, bomo imeli tudi trajnostni ribolov. Hvala lepa. Za Irsko imamo dva predstavnika. Najprej ima besedo gospod Tom Sihan v, iz parlamenta. Štiri minute. Much, Hvala, gospa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Rad bi se omejil na dve področji v svojem govoru. Najprej dostop. Če se vrnem na to, kar je prej povedala komisarka v zvezi s. ITQ. Rekli ste, da bi morali vse skupaj omejiti na 20 mil. Namreč obaljne skupnosti so odvisne od priobalnega ribolova in Irska meni, da bi obaljne vode držav članic morale biti rezervirane izključno za nacionalne flote in za rekreativne ribiče. Dostop do obaljnih voda je bil preširok. V času posvetovanja v naši državi smo prišli do sklepa, da bi morali veliko večjo pozornost namenjati temu, da se odpravi 6 do 12 milni mejnik, da se meja postavi na 20 mil, da se območje 6 mil razširi na 10 mil. poleg tega bi morali poskrbeti za mlade ribe, za školke, ugotoviti bi morali, kaj se dogaja s turizmom na tem področju. Irska zato meni, da bi obaljne države morale vzpostaviti integriran načrt upravljanja z obalami. Upoštevati je treba tudi ekosisteme, zauzeti temu primeren pristop. Poleg tega Irska želi, da bi prvobitne skupnosti, ki obstajajo na zahodu Irske, bile bolj podprte in da bi jim pomagali. Potem pa še ribogojstvo. Irska si želi, da bi evropsko ribogojstvo bilo bolj oživljeno. Potrebujemo ustrezen načrt, s pomočjo katerega bomo zagotovili tudi rast ribogojstvo. Pri tem je treba sodelovati z lokalnimi skupnostmi. Mislim, da se bodo potrebe po ribah močno povečale v prihodnosti in eh, ne bomo uspeli vseh teh potreb zagotoviti izključno z divjim ribolovom, ampak se bomo morali zanašati tudi na priovalni ribolov in ribogojstvo. S tem bomo zagotovili tudi varnost, kar bo s hrano. Istočasno pa povečali obseg ribogojstva, tako da bomo lahko odgovorili na vse potrebe. Irski ribogojski sektor je trenutno peti največji v Evropski uniji. Predvidevajo, da bi Irska lahko do leta 2030 povečala 61 odstotkov. Poleg tega je pod velikim pritiskom tudi trg. Premalo podarka dajemo okoljskim vprašanjem. Irska meni, da bi moralo ribogojstvo izpolnjevati najvišje standarde, ko gre za okolju prijazne sisteme in režime. Sektor ribogojstva je po mnenju Irske zelo pomemben, zato ker nam omogoča zagotoviti varnost skrbo s hrane in pomaga pri odpravljanju pomankljivosti zaradi tega, ker Evropska unija preveč krat uh, ostaja odvisna od uvoza rib. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu senata, gospod Michael McCarthy. Štiri minute. Thank you. <clears throat> Thank you, hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko tu skupaj z irskimi kolegi in da vam predstavim irsko mnenje o skupni ribiški politiki. Večjih tem se bom dotaknil. Rad bi omenil prenosljive kvote in završke. Vsako leto se določijo kvote za ulov v evropskih vodah. Pri tem se uporablja tudi načelo relativne stabilnosti. Stalna praksa je, da države članice določajo, kako bodo porazdelile kvote med svoje ribiče. Na Irskem je ta proces obravnavan kot javno dobro. Sam nasprotujem privatizaciji kot taki, zato vas pozivam, komisarka, da si pogledate, kako deluje trenutno sistem, da ohranite to stališče v dobrobit obaljnih in podeželskih gospodarskih skupnosti. Irska se trenutno bori z recesijo kot številne druge države in ta industrija je dobesedno na kolenih. To je eno od področji, kjer bi v prihodkovno neutralnem kontekstu lahko zagotovili dolgoročnost in trajnost kmetijskih regij in s tem zagotovili tudi trajnostni dohodek tem ljudem. Ti ljudje na obalnih in na podeželskih območjih že tako ali tako nimajo visokega dohodka. Zato je za Irsko ta sektor zelo pomemben, je pravzaprav nacionalno bogatstvo in bi moralo kot tako tudi ostati. Naše stališče je popolnoma jasno in odločno. Pomembno je, da ne bi smeli usiljevati privatizacije kvot, da bi morali kvote ohraniti na nacionalni ravni in jih porazdeljevati kot javno dobro. Upam, da razumete, kakšen pomen dajemo tudi socialno-gospodarskemu vplivu. Kar zadeva stabilnost, naj povem, da se nam zdi ta sistem pošten in upam, da ohranite tak isti sistem tudi potem, ko boste speljali reformo ribiške politike. Mi težko razumemo predloge določenih držav članic glede relativne stabilnosti, vendar se mi zdi, da je ta metoda najbolj poštena. Dobro je, da v nekaterih primerjih ta sistem uporabimo kot nek dodaten instrument, vseeno pa naj se ohrani status quo. Iz leta 1976 imamo na voljo haški sporazum. Če se bo kdo skliceval na ta sporazum, bo ta Irska in Združeno kraljestvo dobila dodatne kvote. poleg tega bi morali večji podarek dajati razvoju obaljnim regijam, kjer prebivalci pravzaprav nimajo druge možnosti za preživetje kot ribištvo. Imamo ribolovno območje, ki je dolgo 200 mil. To območje je bogato z ribami. Mislim, da sistem, ki trenutno obstaja, odraža formalen političen dogovor med vsemi državami članicami. Prosimo torej komisarka, da se ne le ohrani status, kot temež, da se haške preference vključijo tudi v novo politiko. To si želimo kot irske in upam, da nas razumete. Kar zadeva završke. Strinjamo se, da so završki zelo sporna tema. Podpiramo prepoved završkov v tistih sektorjih, kjer so staleži rib že izčrpani. Treba je skleniti partnerstvo z znanstveniki, industrijo, strokovnjaki za opremo, zato da se izvedejo spremembe, ki so za to potrebne. Prosim, komisarka, da ocenite tudi socialno-gospodarski vidik našega stališča. Hvala. Hvala lepa, kamaradi deputati iz Italije, gospod Paulus. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste organizirali to srečanje, na katerem sodelujejo evropske institucije in predstavniki nacionalnega parlamenta. Mislim, da ste srečanje organizirali o pravem času. Mislim, da se vsi soočamo s podobnimi težavami. Skupnostne politike na tem področju ne prinašajo zadovoljivih rezultatov. Niste zaščitili podjetij niste zaščitili, delovnih mest niste zaščitili, okoljskega ravnotežja in trajnosti. Prav tako se ni bistveno izboljšal stalež rib, države članice pa imajo flote z veliko večjo ribolovno zmogljivostjo, ki je precej nesorazmerna staležem rib. Tudi gospodarski položaj podjetij se ni izboljšal, še vedno se pojavlja brezposelnost, V letu 2008 smo bili soočeni z visokimi cenami nafte in tudi to je privedlo do številnih strukturnih težav. V obdobju 2004 do 2008 smo v Italiji izgubili približno 50 tisoč 500 delovnih mest. Morda je res smiselno izpeljati reformo, vendar bi morala reforma biti radikalna, ki bi bistveno poenostavila normativni okvir, ki je danes preveč zapleten preveč obremenjujoč, tudi preveč autoreferenčen. Potrebujemo decentralizacijo, ko gre za sprejemanje odločitev, neke vrste subsidijarnost. Skratka, potrebujemo nek center, ki bi nam ponujal usmeritev. Na regionalni ravni pa bi morali določati, kako se bodo izvajali ukrepi, pri, katerih, pri oblikovanju katerih naj bi tudi sodelovali podjetjem bi morali nuditi pomoč pri povečevanju njihove gospodarske vrednosti. Samo trajnostno ribištvo bo lahko na dolgi rok gospodarsko vzdržno. Isto velja tudi za podjetja, kajti prihodki podjetij bodo odvisni tudi od tega, ali bomo uspeli ohraniti stalež rib. Mislim, da bi se morali boriti proti nezakonitemu ribolovu veliko bolj odločno in trdno. Zato bi, po mojem mnenju, morali podpreti možnost, da se unesejo v zakonodajo tudi nekateri elementi regionalnega prilagajanja. Poleg tega pričakujemo, da boste sprejeli tudi specifične zakonodajne ukrepe za priobalni ribolov majhnega obsega. To vrsten ribolov pomembno prispeva v gospodarskem stanju obalnih regij. Kajti zgodovinsko gledano so te regije prispevale gospodarskemu razvoju in tudi razvoju okolja. Hvala. Hvala lepa, gospod Rusom. Iz Polske, iz Senata ima besedo gospod Korčikovski. Upam, da sem to prav izgovorila. Štiri minute. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka, spoštovane članice in člani parlamentov, Govorim v imenu polskega parlamenta in rad bi vam predstavil naše stališče. Precej pomembnih točk obstaja, ki bi jih radi tudi danes izpostavili. Pomembno je, po mojem mnenju, da ko govorimo o skupni ribiški politiki, da obstajajo različna stališča, moramo se ozreti naokoli, prisluhniti posameznikom, ki nam predstavljajo svoje izkušnje. Mislim, da je v interesu vseh nas to, da se izvedejo spremembe, da se zagotovi čim bolj vzdržen donos, ki je v korist industriji. Tudi število ribičev, število plovil, ribiško prizadevanje in tako naprej bi moralo ohranjati to ravnotežje. Tudi kar zadeva sam dohodek v tem sektorju, se mi zdi, da je prenizak in nesprejemljiv. Povečati je treba tudi konkurenčnost evropske ribiške industrije. Ne smemo pozabiti, da uvažamo ribiške proizvode. Evropske unije ne smemo obravnavati ločeno, gledati moramo celostno sliko. Zagotoviti je treba tudi sledljivost rib in ribiških proizvodov, tako da bo vsem znano, odkot prihajajo ti ribiški proizvodi. vendar to ni edini element, ki je pomemben za lokalno gospodarstvo. Pomembno je, da ribištvo lahko še naprej prispeva k lokalnemu gospodarstvu. Decentralizacija je pomembna, treba je poenostaviti samo upravljanje. Tudi ribiške skupnosti je treba vključiti v sprejemanje odločitev. Poleg tega je treba zagotoviti veliko lažji dostop do vseh informacij. To smo danes namreč že slišali tudi strani komisarke. Govorimo o prenosljivih kvotah. Vendar no, je to samo ena plat te medalje. Obstajajo še druge individualne prenosljive pravice. Če se navežem na to, kar je rekel že predhodni govornik, ki je omenil določene pomisleke in bojazni glede prelova, glede završkov. Zdi se mi, da bi morali poskrbeti za to, da zagotovimo ustrezen nadzor nad završki v okviru Evropskega ribolova zlasti na področju Balskega morja, kajti to je sestavni del upravljanja staleži in ohranjanja okolja. Ozreti bi se morali nazaj in opraviti nek pregled trenutno veljavne zakonodaje. Zagotovo ima Evropski parlament tu svojo vlogo, tudi komisija jo ima, vendar enako velja tudi za nacionalne poslance. Hvala. Hvala lepa. Iz sejma iz Polske bo spregovoril gospod Vladislav Šuka. Pani predsednica, pani komisar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod in gospodje. V mojem govoru se bom osredotočil na štiri težave povezane z skupno ribiško politiko. Nasplošno Poljska podpira idejo in miselnost, ki leži za to politiko in za reformami. Strinjamo se s komisijo v tem, da moramo izboljšati situacijo v ribiški industriji. Potrebujemo orodja, enega že imamo, to je Evropski ribiški sklad. temu doda, moramo dodati še dodano vrednost. Iz tega moramo potegniti največ, kar lahko in sredstva izkoristiti na najboljši način. Ena tretjina naše flote je že izgubljena. Takšne so bile posledice do sedajšnje politike. Ena tretjina naše flote enostavno je zginila. In s tem je izginila tudi zgodovina in tradicija. Zato potrebujemo reformno politiko, ki bo verodostojna. In to moramo imeti pred očmi, ko govorimo o decentralizaciji in regionalizaciji. Zagotoviti moramo da imamo najbolj sodobna znanstvena dognanja, znanstvene podatke, s katerimi bomo podkovali naše odločitve. Odločitve, ki bodo sprijete v Bruslu in v regijah. Reforme bodo uspešne zgolj, če bomo prestrukturirali finančno pomoč. Potrebujemo jasna, nesporna načela, ki bodo veljala za finančno pomoč ribiškim regijam. Upoštevati pa je treba tudi zahteve lokalnih ribiških skupnosti. To na polskem vidimo zelo jasno, kajti ta vidik je za naše lastno ribištvo izredno pomemben. Za zaključek bi rad omenil še naslednje, če mi dovolite. Gre za relativno stabilnost. Mi zagovarjamo ohranitev načela relativne stabilnosti v takšni obliki, torej podpiramo status quo, ko gre za relativno stabilnost. To je ključnega pomena za skupno ribiško politiko. Kaj ti gre za načelo, ki se je skazalo kot pozitivno v naših ocenah, se je skazalo, da je to relativno stabilnost vredno ohraniti. Če bi to spremenili, bi posledice bile negativno in posledice zelo negativne za prihodnost naše ribiške politike iz Portugalske gospod Ulises Freila. Senjora prezident, senjora komisarja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Pozdravljam vse prisotne, vse obdeležnice, še posebej gospod Petrav Neveš za opravljeno delo, mojo sodržavljanko, pri tem poročilu. Portugalski parlament pa udarja pomembnost reforme skupne ribiške politike. Dosegli smo velik konsens znotraj političnih strank v portugalskem parlamentu. Smo, udeleženi so bili tudi predstavniki industrije, civilne družbe, ladedelništva in tako dalje. Rad bi tukaj predstavil stališče celotnega portugalskega parlamenta in ne samo moje starke stranke, kajti treba je upoštevati naslednji vidik. Potrebujemo zelo tesno povezanost treh vidikov za podporo skupne ribiške politike. Da se ne bi med seboj izključevali, torej ohranjanje virov, varstvo okolja, logika trajnostni, torej steber socialnega vidika, regionalizacije in pa zagovarjanje in ohranjanje lokalnih ribiških skupnosti. In tretji steber in investicije, kajti brez tega ne bomo imeli ne plovil, ne delovnih mest. Treba je zagotoviti, da bomo upoštevali usporedni obstoj vseh stebrov, ne da bi se med seboj pokrivali. V skladu z Lizbonsko pogodbo moramo zagotoviti pogoje za decentralizacijo sedajšnjega modela. Dobro, torej da bi regionalizirali pobude države članice in lokalne skupnosti, bi morale sprejeti odgovornost in prestojnosti v skladu z načelom subsidijarnosti. V tem moramo zagotoviti sodelovanje socialnih akterjev, zato da bi vzpostavili sinergijo in da bi se izognili konfliktom interesov In kot tretje, na portugalskem mislim, da imamo že relativno stabilnost. Razlikovati bi morali med ribištvom v majhnem obsegu in splovili, ki eh, lovijo do 12 mil od obale in med velikimi plovili. Treba je zagotoviti tudi dober dohod, dohodek za ribiče. Kvote pa je treba zagotoviti za ribištvo, kajti še posebej to velja za industrijski ribolov. Tukaj je treba upoštevati tudi zavržek. Prena, eh, prenašanje kvot naj ne bi veljajo za ribištvo oziroma ribolov v majhnem obsegu. Treba je pogledati, kje prihaja do prelova in do prevelike zmogljivosti ribolova in plovil. Poštevati pa je treba tudi fiskalni sistem držav članic. V tem trenutku potrebujemo nov model, ki bo jasen in transparenten. Najlepša hvala, gospod Pereira. Sedaj pa imamo dva predstavnika Slovenije. Najprej ima besedo gospa Breda Pečan iz državnega zbora. Hvala za besedo, gospa predsednica. Dobar dan, gospe komisarki in kolegom in kolegicam. Eh, v Sloveniji eh, podpiramo reformo eh, skupne ribiške politike in tudi reformo stališča, ki so že predstavljala na zeleni knjigi. Eh, vendar pa eh, ugotavljamo, da izkušnje, ki jih imamo z sedanjo eh, skupno ribiško politiko in njemi njimi poskusi izboljšanja kažejo, da imamo zastavljene korake za obdobje do 2013 napačno zato je potreben radikalen zasuk oziroma je potrebno reformo skupne ribiške politike za obdobje 2014-2020 eh, zreducirati da, tako, da bojo eh, doseženi predvsem dva oziroma trije poglavitni ukrepi, razen seveda sredstva za razvoj akvakulture in sicer naj bi v morskem gospodarskem ribištvu postopno, vendar temeljito in dosledno zmanjševali ribolovni napor, tam, kjer je ta resno presežen in sicer tako, da trajno ukinemo dejavnosti ali pa preusmerimo v drugo dejavnosti s tem, da naj stroka določi maksimalno obremenitev z določeno tehnologijo. Morda celo izziv stroka ene države za drugo državo v Evropski uniji, tako da domača stroka ne podleže pritiskom sektorja ali politike. Tukaj bi bilo treba tudi povedati, da brez usmerjanja sredstev za preusmerjanje ribičev v druge dejavnosti ne bo šlo. Ne moremo enostavno ukinjati posamezne gospodarske dejavnosti in pozabiti na to, da so ribiči vendarle ljudje, ki potrebujejo sredstva za življenje. Če ne morejo jih ustvarjati z ribolovom, jim moramo omogočiti in pomagati in tukaj je Evropska unija s svojo skupno ribiško politiko zagotovo eh, obvezana to storiti, jim moramo pomagati z preusmerjanjem v druge dejavnosti. Namesto eh, skupnega dovoljenega eh, ulova bi bilo potrebno uvesti obdobja zapor ribolova za posamezne vrste rib v času, ko je vrhunec eh, dr, eh, sezone drstenja ali pa ob množični pojav, pojav, pojavnosti nedoraslih organizmov ne nujno vsako leto za iste vrste lahko pa za več let ali za stalno kakšno leto pa tudi ne predlog se lahko tudi podrobneje predstavi in uvesti sistem nadomestil ribičem za mirovanje v teh določenih obdobjih zapore. Rekla bi rada, da bi spomnila na kar dolgo prakso naše sosede Italije, ki je že pred petindvajsetimi leti ribiče ustavila, za, v recimo v avgustu mesecu za pelag, ulov pelagičnih rib eh, in eh, jim eh, v tistem času, v tistem mesecu dni izplačevala nadomestila. Obenem bi bilo potrebno močno ojačati delovanje stroke, ki bi morala biti tista, ki ta stroka bi morala biti tista, ki določa obdobje zapor za posamezne vrste, seveda glede na pojavnost posamezne vrste, njeno številčnost in podobno. Do leta 2013 bi lahko vse države članice v tej eh, smeri pripravile nacionalne načrte. Ozaveščanje potrošnikov v Evropski uniji o pomenu in vsebini resnično trajnostnega evropskega ribištva za vrhunsko kvaliteto rib pa je tretji ukrep. Mimo grede bi samo še povedala, da eh, bom končala, ker vidim, da je že minuta čez. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Pečan. V Španiji imamo predstavnika iz obeh domov. Najprej ima besedo gospa Truhijo iz spodnega doma. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sem Marija Antonija Truhijo, predsednica za odbor za varstvo okolja in ribištvo v španskem parlamentu. Rada bi se zahvalila za to, da ste organizirali to medparlamentarno srečanje in da smo se srečali ne samo mi predstavniki nacionalnih parlamentov, ampak tudi predstavniki Evropskega parlamenta in komisarke Maja v času španskega predsedstva smo imeli sre neuradno srečanje ministrov za ribištvo v Vigu v Španiji kjer so obravnavali sintetični dokument komisije, analizirali pa so tudi smernice konference iz La Corunje, govorili pa so tudi o pomembnih vprašanjih, ki so povezana z reformami, kot je upravljanje z ribiškimi viri, obalno, ribalni ribolov, ribolov v manjšem obsegu in tudi o drugih pomembnih vprašanjih. Očitno obstaja interes vseh delegacij za to, da bi v prihodnosti dobili bolj trajnostni ribolov. Čeprav smo videli, da obstaja veliko različnih stališč, ko gre za mehanizme izvajanja za doseganje teh ciljev. Naslednji meseci bodo ključnega pomena. Reforma skupne ribiške politike leta 2012 bo ena najbolj velikopoteznih politik reform Jasno je treba zastaviti cilj, da ne bi bilo dvoumnih situacij. Eden od ciljev je, da bi imeli trajnostni ribolov, ki bo zagotovil preživetje ribiškim skupnostim in delovna mesta v obaljnih lokalnih skupnosti. Lahko bi govorili o več različnih vidikih, vendar bom omenila samo nekaj teh. Ključnega pomena je, da v ciljih jasno definiramo reforme in cilje in rezultate, ki želimo doseči v tej reformi. Torej, da vzpostavimo gospodarske, okoljevarstvene in socialne pogoje, ne da bi določili, katera od teh vidikov bo dobil prednostni pomen. To moramo poštevati pri spremanju odločitev te tri elemente je zelo težko imeti pred očmi pri izvajanju v prakso, zaradi tega, ker je gospodarski vidik dosti krat bolj pomemben od varstva okolja in od socialne razsežnosti. Drugič, integrirana pomorska politika je politika, ki jo moramo oblikovati zelo previdno v zvezi z upravljanjem z ribiškimi eh, viri, z ribolovnimi viri je treba upoštevati ekosistemski vidik. To je izrednega pomena. Znotraj tega okvira je treba pogledati, kako lahko izkoriščamo vire na najbolj trajnostni način. To je korak naprej. Zmanjševanje završkov, to je bistvenega pomena, kar bomo uredili z reformo skupne ribiške politike. Zato smo dobili že velik konsens. V zvezi s kvotami za ribolov bi rada povedala, da je treba napredovati pri drugih modelih upravljanja, kot je ribolovni napor ali pa pravice in kvote za ribolov, kajti tukaj, eh, tukaj namreč obstaja zelo veliko razlik. Treba je upoštevati možno rešitev za pravice do ribolova za velika podjetja, veliko industrijo, treba pa je upoštevati pri tem obalne skupnosti, manjše ribiške skupnosti. Tukaj pa je treba bolj upoštevati socialni vidik kot gospodarski vidik. Najlepša hvala, gospa Truhije iz Španskega senata. Ima besedo gospod Torres Kolometa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Ko govorimo o prihodnosti skupne ribiške politike, je treba omeniti aktualno situacijo eh, ribištva in akvakulture. Zgodovina skupne ribiške politike je rezultat, stranski rezultat zgodovinskega razvoja Evropske unije in tega ne moremo obravnavati zunaj tega okvira. Treba je vedeti, da smo tukaj upoštevali tudi druge cilje politike, ki so za državljane dosti bolj pomembni, kot je razvoj skupne ribiške politike, ki bo uravnotežena in učinkovita. To je cena, ki jo je morala plačati ribiška politika in zato vidimo, kakšni so rezultati glede ohranjena um, ribolovnih virov in gospodarske situacije za ribolovne skupnosti. Situacija res ni najbolj idealna. Še vedno pa imamo čas, da s političnimi ukrepi, z dobrimi znanstvenimi študijami, analizami in s tem, da se posvetujemo z ribiči sindikati iz prestanek industrije, lahko te cilje tudi dosežemo v reformi skupne ribiške politike se obravnava več različnih vidikov in rad bi se osredotočil na nekaj teh vidikov. Prevelika zmogljivost flot. Treba je identificirati tiste flote, ki imajo preveliko zmogljivost in jih razdeliti glede na ribolovne vire. Treba je tukaj upoštevati produktivnost in trajnost, nasko zastavimo cilje. Imamo politične cilje, kot je že povedala poslanka španskega parlamenta, gospa Trujillo, mora ta politika upoštevati socialni, kolivarstveni in gospodarski vidik, ne da bi dali prednost kateremu koli od teh vidikov. Treba je pa tudi spodbujati alternativna delovna mesta v obaljnih lokalnih skupnostih. Treba je sprejeti tudi ukrepe za to, da bo sektor sprejel več odgovornosti za to politiko. Treba je sprejeti ukrepe za samoregulacijo, za samonadzor, nadzor in upoštevati prehrambeno verigo in zahteve potrošnikov za to, da bi sprejeli čim bolj primerne politike. Predtem pa je treba tudi upraviti diagnoza ribiškega sektorja prehrambene verige in možnosti za različne nadzorne ukrepe. Treba je tudi sprejeti ukrepe za to, da bodo organizacije lahko upravljale svoje naloge avtoregulacije in nadzora in pri tem upoštevati strošek za ta sektor. Treba je zato sprejeti ukrepe za nadomestila, zato da resnično lahko dobimo čim bolj učinkovit sistem samonadzora. Diferenciran reži, režim za floto manjšega obsega. Treba je upoštevati gospodarski in socialni vidik in posledice za to, da ohranimo kulturno tradicijo in trajnostni ribolov. Zato je treba definirati, kaj lahko smatramo pod obrtni ribolov v celotni Evropsko unijo. Relativna stabilnost in uvajanje pravic do ribolova s tem, da ohranimo omejitev 12 um, morskih mil za dovoljen ribolov. In še trgovina in zahteve potrošnikov. Treba je spostaviti ukrepe, zato da ne bomo več razlikovali med cenami izvora in potrošnimi cenami eh, ribiških proizvodov. Treba je upoštevati tudi tveganje za te proizvode v komercialnem okviru zagotoviti je treba vpliv tega sektorja na prehrameno verigo iz ribogojstva in akvakulture. Treba pa identificirati tudi kriterije za kvaliteto proizvodov. Zajamčiti pa je treba tudi konkurenčnost in zato moramo vzpostaviti tudi pogoje za flote tretjih držav, ki bodo enake kot veljajo za našo floto. Najlepša hvala. Za zaključek tega prvega sklopa damo besedo predstavniku Švedske, gospodu Larsenu iz Riksbergena. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani kolegice in kolegi. V imenu švedskega parlamenta bi rad dejal, da obstaja konsens o tem, da so reforme potrebne. Lahko nam uspe, vendar pa moramo storiti vse, da bo do tega res prišlo. Zato pa moramo sprejeti nekaj neprijetnih odločitev. Govorimo o gospodarskih, socialnih vidikih v tej politiki. Vsi ti vidiki so seveda pomembni, vendar pa, ko o tem razpravljamo na Švedsku, v švedskem parlamentu z vsemi zainteresiranimi strankami, opažamo, da je okoljevarstveno trajnostni vidik predpogoj za gospodarsko trajnostni razvoj. To pa seveda ne pomeni, da gospodarski in socialni vidik eh, nista pomembna, vendar pa brez varstva okolja ta dva elementa ne moreta niti obstajati. Rad bi omenil tudi postopek sprejemanja odločitev. Ko se sestane svet za ribištvo. V dvakrat na leto je pač eh, postopek, ki poteka v tem trenutku. Potrebujemo pa bolj dolgoročni vidik. Svet in parlament dajete lahko izhodišče za dolgoročni razvoj dogodkov in za dolgoročno spremanje odločitev te tehnične odločitve in kratkoročne odločitve pa je treba prenesti na komisijo ali celo regionalne organizacije. Na švedskem smo mnenja, da je regionalno upravljanje izjemnega pomena. Zaradi tega, ker obstaja veliko razlik med regijami. Za sprejemanje reform v tej politiki je treba pač vključiti vse. Ribiče, znanstveniki, treba je vzpostaviti dialog, treba je doseči konsens. Vse je treba vključiti, zato da lahko sprejmejo odgovornost. Enen od temeljev je ohranjanje in zaščita virov to je treba razširiti na vsa področja. Eden od uspešnih primerov je baltski eh, primer Polenovke, tam se stalež veča. Veliko smo govorili o največji dovoljeni ravni biološkega izkoriščanja in v Baltskem morju smo zato veliko storili. Ne morete računati na to, da bodo vsi politiki sprejeli odgovorne odločitve, vendar pa ta načrt lahko prepreči kratkoročne odločitve, zato da se staleži lahko večajo. Vem, da mi je čas potekal, zato se najlepše zahvaljujem. Hvala lepa, gospod Larson. S tem smo zaključili prvi sklop in gospa komisarka me prosila za besedo, zaradi tega, ker mora oditi. Gospa komisarka ima besedo. I would like to thank you. Rada bi se zahvalila vsem za vse vaše prispevke. Veliko zadovoljstvo mi je bilo, da sem vas lahko poslušala, da sem vam prisluhnila, veliko dobrih prispevkov sem slišala. Storila bom vse, kar lahko, zato da lahko upoštevam stališča vseh. Prosim vas pa, da razumete, da lahko razpravljamo o določenih vprašanjih in o drugih vprašanjih ne, zaradi tega, ker je to zunaj obsega teh reform. Ne morem, reč na, ne morem namreč podati mnenja o tem, kar je zapisano v pogodbah. Vsi jih moramo spoštovati. Glede pogod ne moremo storiti ničesar, zato se ne bom dotikala občutljivih vprašanj ki se odraža v dolgotravnih razpravah med državčancami, kar je povezano s eh, pogodbami. Ohraniti je treba relativno stabilnost, to je treba resnično storiti. Tega vprašanja ne moremo spreminjati. Imamo skupno ribiško politiko in zato se ne moremo vračati na regionalizacijo ribiške politiko, čeprav bi si to želeli čeprav bi si sama to želel, tega ne, tega ne bi morala storiti. Ne bi mogla storiti, zato moramo biti odkriti in se osredotočili na tisto, kar lahko spremenimo, na tisto, o čemer lahko razpravljamo in na tisto, o čemer lahko sprememo odločitve. Rada bi se vam zahvalila za to, če sem prav razumela, da obstaja velik konsens v zvezi z reformo skupne ribiške politike. Rada bi se zahvalila vsem, ki so omenili to, da smo opravili velik trud v zeleni knjigi. Resnično smo se potrudili za to, da se bomo sredotočili na vidike, kot je trajnostni vidik, varstvo okolja, socialni vidik, gospodarski vidik. To je treba med seboj kombinirati in dopolnjevati. Zelo lahko je reči, da moramo upoštevati samo trajnostni vidik ali samo socialni vidik ali konkurenčnost industrije. Vendar pa, če damo prednost industriji, potem reforme ne bo. Potem ne bomo dobili celostne reforme s konkretnimi rezultati. To pa si želimo doseči. Mislim, da obstaja dogovor o regionalizaciji. Veliko predlogov imamo s tem v zvezi. Te bomo seveda upoštevali. Slišali smo veliko prispevkov v zvezi s tem, da moramo spodbujati in podpreti organizacije proizvajalcev in industrijo. S tem se popolnoma strinjam in potrudili se bomo, da bomo našli rešitev za to. Obstaja tudi širši konsens o tem, da moramo poseči v verigo med ribolovom in med potrošnjo proizvoda na trgu. Tukaj obstaja velika vrzel, velika luknja, imamo veliko dodane vrednosti, veliko ljudi se okoristi v tej verigi, istočasno pa imamo veliko težav. Zaradi tega, ker imamo ribe, ki se ulovijo in se potem teh ne zaužije kot ribo. In zelo sem vesela, da se vsi strinjamo s tem. Zadovoljna sem tudi, da se strinjamo glede posebne obravnave ribolova v majhnem obsegu. Tukaj imamo več različnih možnosti. Vzpostaviti je treba enostavnejša pravila, to je zelo pomembno, zato da bodo vsi razumeli, kaj želimo doseči. Veliko smo slišali tudi o akvakulturi, tukaj se strinjam z vami. Če moramo uvažati ribe od vse posod in če želimo ohraniti naše staleže in um, njihovo raznoževanje, potem moramo vlagati v akvakulturo. Ta sektor lahko seveda ustvari veliko delovnih mest in z njihovimi proizvodi lahko nadomestimo tisto, kar bomo umaknili iz drugih sektorjev. In še. Zadnje vprašanje ITR-ja oziroma prenosljivih pravic za ribolov ribi stale še javno dobro, javna dobrina. Zato staležev ne bomo dali nikomor. Damo pa samo pravico do dostopa, do uporabe in izkoriščenja teh staležev. Torej, damo pravice tistim, ki imajo plovila, ki so povezana z ribiškim sektorem. Takšen je naš namen, vendar pa bomo o tem še govorili. Torej govorimo o pravicah za uporabnike za določeno obdobje, 10 let, 15 let mogoče. Potem pa, če bodo te pravice dobro in na pravilni način upravljamo, bomo to podaljšali. Ne govorimo o privatizaciji, kot smo slišali, ribih staležev. Ne, to ne drži. Ribi staleži so javna la, zato govorimo o teh pravicah do uporabe. Obstaja pa seveda veliko razprav, veliko različnih mnen in stališč. Rada pa bi, da razumete, zato da smo na jasnem, da nimamo nobenih sredstev za to, da bi uničili plovila. Čeprav bi imeli sredstva v našem skladu za to, O tem smo razpravljali z državami članicami in lahko vam priznam, da ne najdem nobenega finančnega ministra iz nobene države članice, ki bo dal na voljo javna sredstva iz nacionalnih proračunov. Kaj bomo dobili torej z ribiči? Sredstev za to nimamo če jim ne bomo dali priložnosti za prodajo pravic do ribolova. Kaj lahko še storimo? Ne bomo jim dovolili zgodne upokojitve, kajti finančni ministr tega se naj ne dopušča. Kaj bi lahko še storili? Prosim, da ste realistični. kaj bomo storili z ribiči, ko gre za preveliko zmogljivost flote, če nimamo nobene druge možnosti. Rada bi vam odkrito povedala, da imamo tri možnosti. Torej, zapuščanje ribolova, zgodna upokojitev ali prodaja pravic. Nažalost, eh, ne moremo ostati več časa, morala bi oditi ob pol petih. Čas sem že prekoračila. Prosim, če imate kakšen predlog, novo rešitev, pošljite mi elektronsko sporočilo. Lahko pa vam povem, da sem v celem postopku posvetovanja našla samo to rešitev za to, da ohranimo največje dovoljene raven izkoriščanja za konkurenčnost industrije in za ohranjanje vrst. Zelo se seveda zavedam vaših skrbi, vaših vprašanj in zato sem prevzela to idejo prenosa pravic. Govorim samo o nacionalnih sistemih, ne pa čezmejnih sistemih prodajanja pravic. Govorimo o ohranjanju manjših plovil, zato ne bomo imeli prenašanja pravic med manjšimi in večjimi plovili. Ne moremo pa izključiti nacionalnih sistemov za prenašanje pravic. Takšno je naše stališče. O tem pa lahko še naprej razpravljamo, če boste ustrali pri vaših lasnih rešitvah. Najlepša hvala in upam, da se kmalo zopet vidimo. Najlepša hvala, gospa komisarka. Ta sklop je bil zelo zanimiv. Če bo prišlo do kakšne novosti, vam bomo to sporočili v komisijo. Najlepša hvala za vse čas, ki ste nam ga namenili nam, evropskim poslancem in nacionalnim poslancem. Najlepša hvala in nadaljujemo z našim sodelovanjem. A ver, a ver, silencio. Tišina, prosim. Dva sezname imam za drugi sklop. V tem sklopu bodo spregovorili tudi moji kolegi iz Evropskega parlamenta. Imam deset poslancev nacionalnih parlamentov in potem pa sedem poslancev iz Evropskega parlamenta. Mislim, da lahko damo besedo izmenično nacionalnim in evropskim poslancem. Če bo prišlo do problema s časom, bomo dali prednost nacionalnim poslancem. Zato, da bodo vsi tisti, ki prihajajo od zunaj, lahko spregovorili. Mi lahko to storimo kdaj drugič. Prvič bomo dali besedo gospodu Atanasovu iz Bolgarije. Tri minute bomo dali na voljo Ob pol sedmih moramo zaključiti današnje srečanje zaradi dveh razlogov, zaradi tega, ker imamo koktejl za naše goste, kjer se boste lahko povezovali in pogovarjali z evropskimi poslanci in pa zaradi tega, ker morajo tolmači oditi ob pol sedmih, ker se njihov delovnik zaključi. Zelo komplicirano pa je delati v enem samem jeziku, zato bomo do pol sedmi zaključili, tri minute bomo dali vsakemu na voljo, zato da boste vsi prišli do besede. Gospod Penko Antanasov ima besedo kot prvi v drugem sklopu iz Bolgarije. Izvolite, tri minute. Благодаря, разбирам, че времето е много малко. Хвала лепа. Вем да е мало часа. По наши представители бомо очли. Зато би желели само на кратко описати своје сталище v zvezi s to temo, v zvezi s katero nas zanima več vidikov. Pristop k upravljanju ribolova oziroma ribištva ob eh, čim večjem upoštevanju nacionalnih eh, karakteristik. Vse bi moralo biti zasnovano na znanstveni podlagi in hkrati upoštevati tudi lasnosti posameznih regij. Potrebno je namreč imeti na voljo načela, ki veljajo za vse države članice in sprejeti osnovna načela dolgoročne cilje na ravni Evropske unije. Regije bi morale imeti pravico do odločanja glede ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti za doseganje dolgoročnih ciljev. Drugič, zagotavljanje trajnostnega upravljanja ribiških ver, ribolovnih verov. Tu gre za dve državi članici, ki sta članice Evropske unije v tem predelu in eh, vse ni še opredeljeno. Razrešiti moramo vprašanja z našimi sosedami glede načina oziroma sistema, ki naj bo v rabi, kako izboljšati ribogojstvo. Kajti to bi lahko nadomestilo oziroma zapolnilo vrzeli v naši politiki drugič gre za strukturno politiko, za potrebno finančno podporo. To je za Bolgarijo zelo pomembno vprašanje. Menimo, da bi se moralo javno financiranje v naslednjem finančnem obdobju oziroma programskem obdobju nadaljevati, kajti ciljev ni mogoče doseči brez javnega financiranja ko gre naprimer za zamenjavo oziroma posodobitev flot. Potem pa e, vprašanja, ki se nanašajo na priobalno ribištvo, na mali ribolov, potem kulturne vidike z drugimi besedami in s tem v zvezi moramo imeti kriterije tako na regionalni kot na nacionalni ravni zato, da bi vire ohranili, da bi lahko obvarovali eh, morsko eh, okolje in Bolgarija meni, da so značilnosti priobalnega ribolava, eh, značilnosti, ki eh, bi dovolile eh, uporabo, uporabo plovil velikosti 12 metrov. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu parlamenta, gospa Mareja. Hvala lepa. E, to je za nas e, priložnost danes, da se lahko srečamo s predstavniki nacionalnih parlamentov. Zelo dobra priložnost. Gre za pomembno reformo v zvezi s katero je bilo upravljeno že eh, veliko dela, potrebujemo podporo, zadeva pa pravice, kakor tudi jamstva. Potrebujemo poročilo, ki bo ocevalo sistematičen pristop in upoštevanje problemov, ki se pojavljajo, ki se nanašajo na kvote, na, na spreminjanje sistemov, potem na tržne pristope in podobno. Potrebujemo tudi tržno organiziranost, eh, ki, eh, ki upošteva dejstvo, da je. Da To sta sektor predstavlja zelo občutljivo področje. Seveda pa je bilo veliko govora že tudi o velikih eh, industrijah oziroma industrijskih podjetjih in kako zagotoviti eh, to vrstno ribištvo, eh, če je temu tako. Potem pa skratka govori se o zahtevah na eni, v enem smislu, v drugem smislu, o potrebnem razrezu in tako dalje. Potem je okrog vseh teh sporazumov precej dvomov tudi zlasti s strani različnih eh, ribolovnih organov na mednarodni eh, ravni. Potrebno je izboljšati upravljanje ribiškega sektorja, da bi se zagotovila eh, demokratizacija na tem področju. Trajnostni vidik da, tudi vse, kar zadeva varovanje okolja in eh, potrebno je biti tudi samozadosten na tem področju zaradi ekonomske krize. Zato, zato eh, menim, da je vse eh, to potrebno skušati rešiti, vendar imeti pred seboj tudi bodoče cilje. Predstavnik, gospa predstavnica Francije. Tri vprašanja imam za gospo komisarko. E, lahko smo slišali veliko kritik, e, kar zadeva e, tega sistem kvot in podobno. Posledice socialne in druge so zelo pomembne. Gospa komisarka je govorila o teh socialnih vidikih in podobno kako vse to uskladiti. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje gre za novo ribiško politiko, vendar ali ne bi morali tega narediti na osnovi, eh, ki je, eh, ki je lahko uresničljiva za vse. In tretje vprašanje. Eh, gospa komisarka, pogosto govorite tudi o sodi eh, teh eh, ribolovnih skupnosti, ribiških skupnosti, eh, politika, ki govori o trajnostnem razvoju, pa tega ne more spregledati. Kaj lahko poveste s tem v zvezi? Eh, Sedaj pa naslednji govornik o imenu parlamenta. Podpredsednik Kadek. Hvala, gospa predsednica to srečanje oziroma ta sestanek je prišel v pravem času, eh, kaj ti eh, tako europoslancev kot eh, predstavnikom nacionalnih parlamentov omogoča izmenjavo mnen. Ker pa je čas za govor omejen, bi želel med Britanci govoriti oziroma se obrniti tudi k svoji kolegici, namreč Tu je problem, ki ga nismo spregledali, kajti eh, Evropa pravzaprav uvaža 100 odstotno v eh, svoje obseg, eh, svoje potrošnje. In, po, in lahko se vprašamo, je potrebno izvajati enake omejitve v vseh primerjih in imeti na umu tudi nelojalno konkurenco, možnost nelojalne konkurence. Eh, tu imam na primer v mislih proizvode ribogojstva eh, iz Daljnega vzhoda in iz drugih držav, ki preplavljajo eh, naš trg in na drugi strani moramo označevati kot ranljive te ribogojske proizvode, zato da bi ohranili razumen, razumen, razumno raven tudi carinskih pravic. In vse to je, bo predmet eh, poročila, ki ga bom predložil komisiji junija meseca. In menim, da gre tu pravzaprav za preživetje naših ribičev in našega ribištva, kajti vsi ti problemi uvoza, uh, Eh, zato bomo lahko razmislili naprimer o enakopravni obravnavi, o pravičnosti, kajti če ne bomo tako razmišljali, bo to čez 10-15 let pomenilo konec evropskega ribištva, tega ne bo več. In eh, odgovor komisarke, seveda ne morem govoriti v njenem imenu, vendar ko gre za te prerosljive pravice, ne na ravni Evrope, ampak na ravni posameznih držav, bi lahko verjetno bil odgovor na ta vprašanje. Hvala lepa. Eh, vesela sem, ko eh, slišim govoriti gospoda Kadeka pravite na nacionalni ravni, vsi imamo določeno usmerjenost. In mislim, da je to dobro. Dobro je, da predstavniki nacionalnih parlamentov vidijo, da uh, si tudi mi nismo vedno edini. Slišala sem, kar ste povedali in uh, želim reči, da napredovali smo. Tudi sam sem vesel, da tako govorite. Mislim, moramo resno o tem razmišljati, kako si zamisliti bodočo ribiško politiko, ki bo imela prihodnost. E, torej, to je bila Francija, sedaj gremo po abecednem redu za Evropski parlament, pa e, po e, prošnji. Gospod Lekont. Gospod Lekont, mi je mi. Če dovolite, bi izrazil svoje mnenje in sicer kot nekdo, ki prihaja iz sredozemlja, namreč sem predstavnik sredozemske regije, odtot prihajam in uh, sem dober opazovalec morja in ugotavljam, da eh, ribiči pravzaprav ne razumejo prav dobro sedanje regulative in uredb ki, eh, kot se zdi, delujejo bolj eh, pravzaprav eh, v smislu tega, kot to deluje oziroma se nanaša na območje Severnega morja in podobno. Potrebno je upoštevati stvarnosti regije Sredozemlja in njegove posebnosti. Temu pravim regionalizacija. Regionalizacija se mi zdi odgovor, sicer bodo vedno znova prisotni ti primeri nerazumevanja. In e, tu je tudi pogled samih ribičev in e, njihovo mišljenje. Tu se prepoveduje, naprimer, se prepovedujejo posebne oblike, Eh, obrtnega ribolova oziroma tradicionalnega ribolova. Eh, to najdemo naprimer tudi na japonskem in eh, pogosto se naprimer delfini ujamejo v te mreže. Skratka, upoštevati moramo realnosti na licu mesta, na terenu, ko gre za sredozemlje ali pa za druge sisteme tu obstaja sistem, naprimer, kjer dobro delujejo eh, določene organizacije oziroma oblika organiziranosti, ki ribičem omogoča, da delujejo. Eh, naprimer, ko želi nekdo prenesti na svojega sina ribiške pravice, ribolovne pravice. To je tudi problem konkurence tistih držav, ki niso članice Evropske unije. In tu seveda pravila niso enaka. In eh, mi kot evropejci moramo biti na to pozorni. In ne nazadnje, dovolite, da omenim še to vprašanje plovil. Kako naj ribiči, na primer, razumejo, da je pred nekaj leti Evropska unija financirala eh, te, ta plovila, sedaj pa gre razvoj v posebno nasprotni smeri in zahteva obratno. Eh, skratka, spodbudilo se je ribiče, da preidejo na določeno obliko ribolovo. Eh, sedaj pa k ribogojstvu tem v zvezi bi omenil tudi eh, to kulturo na tem področju, ki jo imamo v nekaterih naših predeljih, naprimer pri gojenju školk in eh, kjer eh, obstajajo veliki problemi. In tu je potrebno eh, omogočiti eh, metode in jih narediti bolj znanstvene. Hvala lepa. Sedaj pa o imenu Evropskega parlamenta. Gospod Robert. Polski kolega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Glede individualnega prenosa pravic to e, zdi se, da je. To je, bilo, e, to je še posebej pomembne za francoze. E, potem o tem so govorili estonci, pa tudi, iz, za, tudi v primeru Islandije je to prisotno, ko se govori o mednarodnem prenosu kvot na, v različnih v različnih predeljih sveta. In eh, gospod Holbrik iz eh, Kopenhavna eh, je govoril o tveganjih oziroma nevarnostih teh prenosljivih pravic oziroma kvot, ko gre za, zlasti za male, mala ribolovna podjetja. In gospa Izabel Lefan, tu bi rad izrazil, eh, izrazil zadovoljstvo eh, za eh, odličen obisk. In tako smo imeli priložnost, da si ogledamo te, pri, ta priobalna podjetja. In tu, kot vemo, lahko nastanejo zelo veliki problemi, zlasti glede velikih podjetij in eh, če najmala ribolovna podja, podjetja obstanejo, potem je potrebno ustvariti potrebno ravnotežje med velikimi in majhnimi in to ravno poteka skozi dodelevanje kvot. In kot je že bilo rečeno, polska vlada se strinja z eh, uvajanjem eh, teh tako imenovanih ITQ. Skušal sem tudi opozoriti na eh, pravzaprav eh, šibke plati tega sistema in eh, komisar je spregovoril Evropskemu parlamentu in govoril o baltskem ribištvu in ceno, ki so jo plačali za uvedbo skupne ribiške politike. In želel bi reči komisiji, ne bi bilo dobro, da imamo ta sistem, da se uvede ta sistem za baltsko območje. Hvala. To je bil primer za to, ki sem ga omenila zadnjič. Torej, gre za primer, ki ni povezan z realnostjo. Prosili so me za primer, sem ga dala, kot če bi govorila o Severnem morju, ne bi bilo nobene razlike. Besedo ima eden naših kolegov. Aha. Gospa Kornelija Bem iz Bundestaga. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zrecno zahvalila za komisijo za to pobudo za zeleno knjigo. Glede na zelo težko situacijo komercialnih ribih produktov Eh, v Evropski uniji. Sama zastopam stranko zelenih v Bundestagu in rada bi omenila nekaj točk povezanih z zeleno knjigo. Pravijo, da je treba upoštevati znanstvene ekološke kriterije za reforme. In to ne bo več predmet spora med ministri za ribištvo. Ključno pomembnega je prepoved završkov, stranskega ulova, vse je treba uporabiti in prišteti k kvotam. To bo prispevalo k spodbudam za izogibanju završkom in pa realistično pri pomoči k temu, da bi zmanjšali stranski ulov, čeprav tega ne moremo povsem odpraviti. Treba je seveda upoštevati vsak stalež posebej, za določene vire pa je treba uvesti popoln, popolno prepoved ulova. Torej imeti moramo sistem celotnega dovoljenega ulova, omejenega ulova, da bi preprečili prelov Do sedaj so bili takšni sistemi predvsem precej uspešni, so pa nekatere vrste še vedno ogrožene. Zaradi nezakonitega ulova, pa zaradi previsokih kvot, o katerih so se dogovorili ministri za ribištvo komisarka govori o pravicah do uprave, uporabe, ne o privatizaciji in da je ribi stalež pač javna dobrina, to je zelo dobra. Ne smemo pa dopustiti koncentracijo takšnih pravic. Ribi viri so javna dobrina, zato se je treba držati letnih kvot, preprečiti je treba privatizacijo in na mesto privatizacije je treba povezati letno kvoto z določenimi um, pravicami. Tako bi dali ceno kvotam in bi na trajnostni način dopuščali ribolov. Ukrepe je treba sprejemati na okoljevarstven eh, način, na trajnostni način, zato da bi izboljšali tudi nadzor nad ribolovom in preverjati, kaj se pravzaprav lovi v Evropski uniji. Najlepša hvala. Izvolite. Rapidno. E, mislim, da je nujno, da se oglasim in sicer zato, da bo to jasno, kategorično. E, mogoče e, se nisem dovolj jasno izrazil, vsaj mislim, da nisem bil dobro razumljen. In torej Bastilja sicer ni padla, vendar pa kar sem želel povedati, je, da je eh, ta eh, predlog pravzaprav korak naprej eh, glede teh načel in zato mislim, da je potrebno nekoliko oblažiti zadovoljstvo, ki smo ga občutili na začetku. Ne bom vam več odgovorila za to, da ne boste zopet prosili za besedo vi. Potem se bova pogovorila, nič ne skrbite. Besedo damo sedaj predstavniku Latviji, gospodu Roseju. Nema predsedataj, ja, vaš sklad najsoša, komisar, cenim je. Hvala lepa. Spoštovani kolegi nacionalnih parlamentov. Omeniti želim postopke. V Latviji eh, menimo glede načel nove ribiške politike, da morajo leta upoštevati tudi upravno breme in porazdeljenost tega bremena. Tu je načelo regionalizacije, ki se nam zdi zelo pomembno in razprave v evropskih institucijah bodo vse to naredile še bolj smiselno. E, e, in sodelujoče e, države zlasti, ki so ribiške države, trajnost pa je prav gotovo eno temeljnih kamnov na tem področju. Potrebno je predvideti tudi kompenzacijske sisteme za zagotavljanje ustreznega prihodka po regijah. In eh, Latvija ima morsko mejo, ki eh, je dolga manj kot 500 eh, km, zato tu mnoge regije, so mnoge regije odvisne od ribištva in za svoje preživetje. To je dejavnost, ki naj zagotovi tudi možnost načrtovanja prihodnosti. In eh, to območje 12 mil eh, naj velja za nacionalne flote, razen če ni drugače dogovorjeno eh, v, z dvostranskim sporazumom med dvema državama in potrebno je ohraniti tudi načelo, eh, ki zadeva razdelitev pravic in sicer na podlagi zgodovinskih dejstev, kar v bistvu pomeni, da da naše eh, zmogljivosti ne bodo nesmotrno uporabljene. Tu so e, regije, ki so že dosegle določeno uravnoteženost, e, zmogljivosti in ki so lahko na ta način dobile e, boljše pogoje v nasprotju s tistimi državami, kjer te razpoložljivosti staležev in na drugi strani flot niso tako uravnotežili potem eh, tudi eh, ribolov izven teh con pa bi bilo potrebno predvideti centralno organiziranost eh, v okviru Agencije za nadzor nad ribištvom. Države članice Evropske unije bi lahko, lahko k temu prispevale z lastnimi inšpektori, kar bi povečalo motiviranost, potem povečalo tudi boljši nadzor, sicer v okviru finanč, z finančno pomočjo Evropske unije. Prav tako bi bilo potrebno dati več povdarka eh, tudi na eh, priobalno ribištvo, kajti eh, vse države, torej države imajo najrazličnejše najrazličnejša območja in različne pogoje eh, delovanja. Zato, eh, naprimer, bi eh, to moralo potekati med državami, ne pa med ribiči in državami. Najlepša hvala. Gospod Ferreira iz Portugalske. Hvala lepa. Najprej pozdravljam predstavnike nacionalnih parlamentov in eh, danes tukaj eh, smo bili priča izrazom zaskrbljenosti, ki jih je potrebno v polni meri upoštevati tu v parlamentu, pa zlasti tudi v okviru Evropske komisije. Eh, prav tako Eh, pozivam predstavnike nacionalnih parlamentov, naj eh, pobliže spremljajo razpravo v zvezi s tem vprašanjem, zlasti tisto, ki bo potekala v drugem delu letošnjega leta. Z drugimi besedami, eh, budno, oziroma zelo pozorno bomo morali to spremljati, kajti to bo prav gotovo zelo pomembno. Samo dvoje bi povedal, presežne zmogljivosti in prenosljive pravice, zaradi pomankanja časa. Presežne zmogljivosti, številni govorniki eh, so danes popovdne tu že opozorili na stvarnost eh, v Evropski uniji, ki se močno razlikuje. Naprimer, predstavnik nemškega Bundestaga, ki je rekel, da pri njih obstajajo nacionalne flote. In te nacionalne flote v zadnjih desetletjih so eh, pravzaprav imele različno usodo z tega vidika. In tudi komisarka je o tem govorila. Zlasti pa, na, eh, torej v, zlasti pa v okviru tega, kar je povedala eh, v času svojega zaslišanja. Tu so najrazličnejše posledice, ki jih posamezne države članice občutijo. Če nasploh govorimo o presežnem eh, zmogljivosti, kajti zelena knjiga ne prepoznava vse zapletenosti te situacije. Namreč tu so različni veri, potem različne flote, kakor tudi najrazličnejšo najrazličnejše ribolovno urodje, ki je v rabi. Skratka, vse to je potrebno upoštevati upoštevati eh, to eh, stvarnost. Potem je tu vprašanje prenosljivih pravic. In tu se mi zdi, da to, kar predlaga komisija za razpravo, je nekaj, kar se stalno predstavlja kot edina možna rešitev, kot da drugih možnosti ni in vendarle te prenosljive pravice niso edina rešitev. In eh, povedano je tudi bilo, da obstaja precejšna stopnja soglasja v zvezi z zeleno knjigo. Dejstvo pa je, da lahko tudi opazimo, da kadarkoli se nekdo sklicuje na posamezne pravice, eh, da je to eh, nekaj, kar je bilo izločenega iz zelene knjige. Še veliko več tega bi lahko povedal, vendar naj sklenem in rečem oziroma zastavim vprašanje. Če nek vlagatelj ali delodajalec želi odkupiti pravico od države članice, ni nobenih pojasnil, kako se tega lahko loti. A veš, e... Iz Romunije je prosil za besedo gospod Marjan Abran. Tri minute. Na prešedinta, stimas kolež din parlament. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Sam zastopam odbor za kmetijstvo v nacionalnem parlamentu. Zastopam območje Dulča, tam se nahaja tudi delta Donave in tam se nahaja tudi 56 odstotkov ribolovnih virov v Romuniji. Imamo operativni nacionalni program za ribištvo, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja. Problem ribištva in ribolova ter ribogojstva je pri nas obravnavan kot celota v programu. Tudi stalež v Črnem morju se manjša. Enako velja tudi za rečni stalež. Želimo si zagotoviti trajnostni razvoj ribištva in dodatnih storitev v okviru ribištva. Sodelujemo tudi z organizacijami ribičev, ki naj bi poskrbele za izvajanje teh ukrepov. Glede zelene knjige naj povem, da bi podprli ribogojstvo kot rešitev za to, da se prepreči upadanje verov in staležev. Skupaj z Bolgarijo tudi sodelujemo, ko gre za regionalna posvetovanja. Želimo sprejeti tudi zelo jasna pravila glede označevanja, pakiranja, zagotavljanja sledljivosti. Tudi mi si želimo dodatnih ukrepov za boj proti divjemu ribolovu. Poleg tega pa je seveda treba upoštevati tudi socialne, okoljske in druge vidike, kot je naprimer tradicionalni razvoj ribiških skupnosti. Razvoj podeželskega turizma in drugih lokalnih verov je prav tako zelo pomemben. Želimo si nadalje razvijati različne možnosti tako v Črnem morju kot v Delti Donave. Najlepša hvala. Iz Evropskega parlamenta ima besedo gospa Lavin. Eh, hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so se odeležili tega srečanja z vseh vetrov Evrope. Res zanimivo je bilo prisluhniti vašemu mnenju. Naj pokomentiram še eno odločitev, ki je bila sprejeta na ravni Evropske unije. Gre za integrirano pomorsko politiko. Evropa mora izpolnjevati visoke standarde na tem področju in sicer morajo vsi standardi biti dosežni do leta 2020. To smo vključili tudi v skupno ribiško politiko. Ni ribiška politika edina, ki določa, kaj se dogaja na morju. Tudi pomorska politika je zelo pomembna prav tako zakonodaja, ki vsebuje varovalne ukrepe. Zeleni menijo, da bi morali razmisliti tudi o tem, za katero vrsto ribolova naj bi veljali vsi ti ukrepi. Strinjamo se, da je ribištvo skupno dobro, pomembno je, kako upravljamo ribištvo, komu dajemo na razpolago vire z tega področja. Ribiške pravice bi morali imeti samo tisti, ki bodo dokazali, da znajo te pravice izkoriščati na socialno in okoljsko trajnostni način. Strinjamo se z Dansko, ki pravi, da če omogočiš selektiven ribolov in pri tem uporabiš čim manj goriva, bi morali takšnemu ribolovu dati prednost in nameniti dodatna sredstva. To je prava pot za naprej, po našem mnenju. Subvencije bi morali odpraviti. Tudi neobdavčeno dizelsko gorivo bi morali odpraviti, kajti to je destruktiven mehanizem, ki še naprej prispeva k zmanjšanju staležev rib. To zagotovo ni dober ukrep. Po drugi strani je to tudi gospodarski faktor, ki prispeva k prevelikemu ulovu. Mislim, da bi morali dati potrošnikom možnost izbire ko kupujejo ribe, da bi kupovali ribe, ki so bile ulovljene na trajnosten način. Ne smemo pozabiti na to, da je treba izpeljati reforme v okviru skupne ribiške politike. Skleniti je treba tudi sporazume s tistimi ribiči, ki lahko znanstveno dokažejo, da so lovili pravilno. Hvala. Najlepša hvala, gospa Lavin. Besedo ima gospod Tibor Levoski iz Slovaške. Tri minut. E, Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Slovaška je mnenja, da bi tudi sladkovodna akvakultura morala biti del reform skupne ribiške politike. Pri tem je treba upoštevati tudi posebnosti, kajti takšno stališče Slovaške, ki nima dostopa do morja. Treba je izvesti analize v zelo znanih eh, znanstvenih analitičnih centrih. in je treba tudi pogledati uporabo določenih sredstev, ki niso, ki, za katere še ni jasno, če so škodljivi ali ne v akvakulturi. Nadzorovati pa je treba na uraden način uvoz proizvodov stretih držav iz akvakulture. Istočasno pa je treba zagotoviti, da se upošteva uh, vse kriterije in standarde iz prehrambnega področja v evropski zakonodaji. Pri sladkovodni akvakulturi pa ne smemo pozabiti, da je treba vzpostaviti ravnovesje med plenilci, kot so kormorani in pa um, ribimi, ribiškimi eh, viri v naših sladkih vodah, jezerih in rekah. Najlepša hvala. Gospod Gallagher ima besedo iz Evropskega parlamenta. Uh, Hvala, predsednica. Današnje srečanje je zelo pomembno, kajti treba si je izmenjati mnenja, to koristi vsem nam. Sam sem prisluhnil tudi pripombam irskih poslancev. Povedali so pravzaprav isto, kot sam vsak dan ponavljam. Preveč časa bi porabil, če bi še enkrat to ponavljal, ampak prisluhnil sem pripombam vseh predstavnikov in vsi so rekli, da je regionalizacija bistvenega pomena. Komisarka sicer pravi, da se ne moremo vrniti nazaj na regionalizacijo. Tu ne gre za decentralizacijo. Regionalizacija in decentralizacija nista eno in isto. Uh, and if we are to protect small scale fisheries then we have to give a special zaščititi je treba ribolov majhnega obsega skupno pregledati ribiško politiko in dati večji poudarek manjšim plovilom. 80 odstotkov naših plovil je krajših od 15 metrov govorniku mobilni telefon preveč moti. Hague agreement is vitally important that is written into the common, uh, revised common agricultural uh, uh, fisheries policy. Uh, tax... Pomembno je, da vse to vključimo v ribiško politiko. Kar zadeva sama obdavčenja, mislim, da bi morali to še bolj preučiti. Tudi obdavčljive kvote bi morale biti vključene v prenovljeno politiko. Zagotovo je treba odpraviti završke, vendar če se bomo zauzemali za ničelne završke tega cilja, ne bomo nikoli dosegli. Spodbuditi moramo vse ribiče, da ko ujamejo ribe in jih določen del želijo zavreči, lahko prejmejo določeno nadomestilo za tiste ribe, ki jih ne bodo zavrgli. Izboljšati je treba tudi konkurenčnost ribogojstva, tako na nacionalni kot evropski ravni. Uvažamo ribe iz tretjih držav. To bi lahko odpravili, če bi bolje razvili svoje ribogojstvo. In kdo ima več znanja in boljše znanje, morda ne ravno znanstveno, ampak praktično, kot tisti, ki se ukvarjajo s tem, ribiči, proizvajalci. Oni lahko bistveno prispevajo tudi k znanstvenim dokazom, zato bi to morali ustrezno odraziti. Mislim, da bi morali zagotoviti ustrezno pravno podlago za to. Številni omenjajo tudi individualne prenosljive kvote, da naj bi to ponovno uvedli. Če mi ne bomo mogli soodločati pri tem, potem bi vsaj tako, sem rekel že komisiji, vsaka država članica morala imeti proste roke. Pri nas tega ne bomo podprli, zato bi morali še naprej nadaljevati sistemom, ki je veljal v preteklosti. Ne moremo kar tako zamahniti z roko in odpraviti zgodnje upokojevanje. Če nimamo dovolj denarja, moramo poiskati pač nova sredstva. Ribiči bi morali imeti možnost, da se, za, da se upokojijo tudi pri 55 letih in svoje delovno mesto prepustijo mlajšim ribičem, ki želijo sodelovati. Za zaključek. Naj povem, da se mi zdi današnje srečanje izvrstno. Hvala tudi komisarki, ki je prisuhnila razpravi. Upam, da bo komisija upoštevala priporočila, ki so lepo dana strani večjih držav. Najlepša hvala. Gospod Garcia Díez iz eh, španskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sem predstavnik ljudske stranke v odboru za ribištvo v spodnjem domu parlamenta. Prihajam iz Galicije, iz obmorskega območja. Rada bi, rad bi vas spomnil, da je danes leto romanja v Santiago de Compostelo. In če se boste odločili za to romanje, morate poskusiti morske sadeže in kulinariko v Galiciji. Sedaj pa govorimo o problemih v ribiškem sektorju. Ta sektor je bistvenega pomena za mojo regijo in za Španijo. Smo vodilni in eh, zaužijemo največ rib na svetu. Imamo zelo veliko regij, ki so odvisne od ribištva, zato je za nas ta razprava zelo pomembna in zanimiva. Moja kolegica, gospa Trujillo, je povdarila, kako zelo pomembne so predlogi španskega predsesa v Lakoruni in v Vigu v moji stranki. In politični skupini smo prispevali k tej razpravi z dokumenti, za katere um, vas pozivam, da jih preberete. Rad bi čestital moj prijateljici Carmen Fragi za to pobudo, da je organizirala to srečanje, kot smo slišali tudi od drugih kolegov. Zato, da imamo to priložnost, da lahko prispevamo k razpravi. Ne gre za razpravo med vladami, ampak gre za razpravo, ki je pomembna za celotno družbo in za celotni ribiški sektor. Zaradi časovne omejitve bom omenil samo nekaj ukrepov, ki smo izbrali v dokumentu, ki sem ga že omenil. Nekaj teh jih je že predstavil senator Torres Komromel, ki zelo dobro pozna probleme v tem sektorju, ker je istočasno tudi župan v Galiciji. ukrepi so usmerjeni v to, da bi se dosegli, dosegli cilji v tej politiki, ki morajo upoštevati gospodarski, družbeni vidik, kot tudi okoljevarstveni vidik. Ne smemo pa dati prednost nobenemu teh vidikov pred drugima dvema. Istočasno menimo, da je nujno, da vzpostavimo poseben režim za ribolov v manjšem obsegu, torej obrtni ribolov. Veliko kolegov je to že omenilo, tudi sam povdarjam, kako zelo pomembno je, da opredelimo, kaj je za nas flota za obrtni ribolov. Te flote je treba podpreti zaradi družbeno-gospodarskega vidika, zato da bi ohranili obaljna območja in družbeno tkivo z kulturnega in tradicionalnega vidika. In pa tudi relativna stabilnost. Sam bi tukaj om, omenil tudi prenos pravic na floto na odprtem morju. Za konec bi rad omenil, da je zelo pomembno, da razlikujemo med prvotno ceno in ceno, ki jo plača potrošnik. Treba se je spomniti, kako zelo tvegano je to delo ribičev. Istočasno pa menimo, da je zelo pomembno, da podpiramo ribolov naših plovil v mednarodnih vodah preko Mednarodne organizacije za ribištvo. Najlepša hvala, gospod Garcia Díez. V imenu Evropskega parlamenta ima besedo gospod Hatton škotske. Um, Hvala, gospa predsednica. Kot ste že sami povedali, zastopam ribiški narod Škotske. Škotska predstavlja 70 odstotkov ribiške industrije v Združenem kraljestvu skoraj 20 odstotkov evropskih voda predstavljamo kot škotska. Verjetno so kolegi nekoliko presenečeni, tako kot sem tudi sam, da nas tu ne zastopa nacionalni parlament. V britanskem parlamentu so res imeli nedavno volitve in so nekoliko zaposleni z drugimi stvarmi, vendar na podlagi svojih izkušenj in izkušenj svojih predhodnikov lahko povem, da to ni nekaj novega, niti ni presenetljivo da vlada in parlament v Združenem kraljestvu ne dajeta prednosti ribiški industriji, ko govorijo o evropskih temah, kar je obžalovanja vredno. Skoraj vsak, ki se je danes oglasil, je rekel, da je regionalno upravljanje dobra zamisel. Seveda obstajajo variacije glede tega, do kolikšne mere kdo naj zagotavlja upravljanje in na kakšen način. Slišali smo o prenosljivih in tržnih pravicah, Nekateri so bili zelo skeptični glede teh prenosljivih pravic, s katerimi se lahko trguje, kot je predlagala komisija. Komisarka je rekla, da želi zaščititi nacionalni vidik, nacionalne stopnje flote in tako naprej. Vendar sem prepričan in tudi napovedujem, da če bi bil podan predlog na evropski ravni glede teh tržnih pravic, bi šlo slejkoprej zato, da bi ljudje rekli, saj imamo enotni trg, stvari je treba obravnavati drugače, lahko se vse skupaj trži tudi na mednarodni ravni. Sam predlagam, da zauzamemo pristop, ki se je v preteklosti izkazal že za uspešnega. Danska je sprejela pristop, ki je deloval za Dansko in je koristil Danski, ker je bil sprejet pač na Danska. Mislim, da bi vsak moral sprejeti pristop, ki ustreza njegovim okoliščinam. Kar zadeva te tržne pravice, ali je res treba opredeliti ribolov majhnega obsega. Zaščititi je treba priobalni ribolov in flote. Slišali smo več razlogov, zakaj ne moremo na evropski ravni opredeliti ribolova majhnega obsega. Imamo plovila, ki sicer lovijo v majhnem obsegu in na Cipru se takšno plovilo razlikuje od istega plovila na Škotskem. Majhna krhka skupnost, kjer je malo prebivalcev, naprimer na Škotskem, se lahko znajde v okoliščinah, ko svoj obstoj zagotovi z večjim številom majhnih plovil. Na Cipru pa bi bila situacija naprimer lahko popolnoma drugačna. Zato je bolje, da ribiški narodi sami opredelijo, kaj je treba zaščititi in zavarovati. Bolje bi bilo, če bi zagotovili consko upravljanje. Tisti, ki imajo ribolovne pravice na določenem območju naj spremejo odločitev v zvezi s tem, kateri zaščitni ukrepi so primerni in nujno potrebni, kajti oni so tisti, ki bodo lahko tudi najbolj pridobili od ohranjanja biološkega morskega okolja. Gospa Fraga se je v tisti izmenjavi mne z gospodom Kadejkom privoščil tudi izjavo in sicer, da bo skupna politika uspela. 27 let izkušenj imamo na škotskem s tem. Zato ne vem, zakaj ne bi pristojnosti dali evropskim ribiškim narodom. Tisti, ki lahko najbolj pridobijo od določenih ukrepov, bi morali sami sprejemati ukrepe za ohranitev okolja, kajti to bo koristilo tako njihovi prihodnosti kot prihodnosti vseh drugih. Hvala. Eh, Tudi to je ena od možnosti. Najlepša hvala. Gospod Vicente Janov Španskega senata ima besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predstavljam Španski senat, delam v odboru za kmetijstvo in ribištvo v senatu. Rad bi podaril socialni vidik in socialno razsežnost zelene knjige o reformi skupne ribiške politike. V posvetovanju se je izkazalo, kako zelo pomembno je, je ta socialna razsežnost. Zato treba poskati formule za socialni dialog, za spodbude, za vključevanje mladih v ta sektor in to, kako zelo pomembno je, da ohranimo varne pogoje na plovilih. Tudi druge vidike je treba preučiti v svojem času pri izvajanju reform skupne ribiške politike v zvezi z akvakulturo. Imamo zelo veliko popraševanje na svetovni ravni za ribiške proizvode. Popraševanje je dosti večje od razpoložljivih virov. Akvakultura mora biti zato odgovor na to popraševanje španskem ribiškem sektorju stavimo na dobro načrtovano, odgovorno akvakulturo, ki bo spoštovala okolje, ki bo jamčila potrošnikom zelo visoko kakovostne proizvode in zdrave proizvode. Komisija je pripravila strategijo v izjavi Komisije svetu in parlamentu o prihodnosti akvakulture na v, okrog treh področjih konkurenčnost, trajnostna rast in izboljšo upravljanje za to, da bi lahko razvijali akvakulturo skupaj z drugimi sektorji in da bi zajamčili vlogo, ki jo bo odigralo to področje, je treba to vključiti v celoti v skupno ribiško politiko in da bo to postala eden od sestavnih stebrov. Zato je treba razviti primerne ukrepe, da bi akvakulturo vključili na trg z istimi standardi, ki jih zahtevamo od drugih ribiških proizvodov. Podpiramo komisijo pri tem, da oblikujemo to pobudo, istočasno pa je treba upoštevati vse vidike, ki smo jih tukaj izpostavili. Omeniti pa je treba tudi obaljni ribolov v manjšem obsegu. Ta je namreč eden od sestavnih elementov za celoli, celovito vizijo razvoja tega sektorja. Ta vizija mora upoštevati tudi različne posebne sisteme za ohranjevanje teh regij, zato da bodo lahko komercializirali in predelovali te proizvode, vključevati je treba tudi mladi, mlade in jih treba šolati in uriti za ta sektor. Spostaviti pa je treba tudi varne pogoje, zdrave pogoje za ribolovne dejavnosti, s tem, da se upošteva največjo možno varnost. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Janos. Gospe Patrijo bomo dali besedo na koncu, če se strinjate. Gospa Rodust je prosila za besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila našim gostom. Zelo veliko krat smo organizirali takšna srečanja, postalo je jasno, kako zelo pomembno je, da nacionalni parlamenti sodelujejo pri sprejmanju odločitev. Gosti tudi vidijo, kako zelo resno jemljamo ta vprašanja. Kolega Švedske je naredil veliko tis name, ki je dejal, da lahko samo preko družbenega vidika poskrbimo za gospodarsko rast. To je najpomembnejše, kar smo danes slišali, kajti samo spodbujanjem trajnostnega ribolova bo mogoče, da bomo zaščitali to javno dobro, javno dobrino, zato da bodo lahko tudi naši vnuki jedli rive vedno znova govorimo o teh dramatičnih številkah 88 odstotnega prelova, ki ga dobimo od okoljevarstvenih organizacij. Torej, organizirati je treba trajnostnost v tem sektorju. Kajti samo tako lahko zagotovimo delovna mesta in ohranjanje kulture v teh obaljnih regijah. Potrebujemo pa tudi integrirano pomorsko politiko. Vsak dan namreč vidimo, kaj pomeni, če eksplodira naftna platforma, nafta vrtina. Vidimo tudi, kaj to pomeni, če mečemo odpadke v morje. Torej, integrirana pomorska politika ne sme eh, biti samo vprašanje transporta, ampak je pomembna tudi za naše ribištvo. Omenili smo tudi vprašanje akvakulture, veliko govorimo o tem že deset let, vendar pa lahko ugotovimo, da je ta tema v Evropi še v povojih. Potrebujemo ureditev na tem področju in zagotoviti naše standarde glede zaščite živali in okolja. Pri tej uredbi je treba upoštevati tudi to, da ne bo prišlo do negativnega vpliva na turizem. Slišali smo tudi zelo pomembno vprašanje raziskav in razvoja. Tukaj je treba še veliko storiti. Slišali smo tudi, da moramo prepečevati stranski ulov. Videli smo številke tudi glede tega. Tukaj je še veliko dela pred nami, zato pa potrebujemo tudi sredstva in še finančna sredstva. za stalež in za trajnostno upravljanje s temi staleži potrebujemo nadzore in tukaj se je pojavilo vprašanje v zvezi z nadzorom, če pravilno nadziramo, potem je odgovor ne. Imamo 120 nadzornikov v Evropski uniji, to s takšnim številom ni mogoče, zato pozivamo vse finančne ministre, da premislijo o tem, če bi mogoče lahko kje dobili dodatna finančna sredstva za to, da opravijo boljši nadzor. S tem sem prekoračila svoj čas, žal mi je. To pač vse najdete v poročilu o skupni ribiški politiki. Naša poročevalka v senci je zelo dobro oblikovala stališče socialistov. Najlepša hvala. Iz švedskega parlamenta ima besedo gospod Tiksling. Ja, eh. Ja, det är Larsson som pratar nu. Tyskland, han fick ordet förut, så vi bytte. sva zamenjala mesta s kolegom. Rad bi se vam zahvalil, da ste mi omogočili, da se održim današnjega srečanja. Vse, kar sem slišal, je bilo zelo zanimivo. Vendar me določene stvari tudi skrbijo, spoh na podlagi vsega, kar sem slišal. Zdi se, kot da delimo na okoli ribiške vire, ki jih sploh nimamo. Verjetno bi se lahko nekaj naučili iz zgodovine. Osem od desetih komercialnih vrst rib je ogroženih zaradi prelova. Vesel sem, da je komisarka rekla, da želi porabiti več sredstev za ribištvo v tretjih državah, za razgradnjo ladi in tako naprej. Poleg tega ne bi smeli subvencionirati goriva. Vse to nam je preprečevalo možnost, da bi razvili bolj primerna plovila, boljše motorje z boljšo zmogljivostjo in ki bi bili tudi bolj učinkoviti. Do sedaj nam je manjkala edino politična volja. Rekli ste, da mora skupna ribiška politika vključevati tudi okoljske, socialne in gospodarske vidike. Če to ne bo vse vključeno, nam ne bo uspelo. In to drži, kajti če si pogledate pretekle reforme, tega nismo vključili in res nismo bili uspešni. Okoljski vidik mora biti prednosten. Potrebujemo integrirano pomorsko politiko. Vendar se mi zdi, da bi morali na ribe gledati kot na javno blago, na javno dobrino. Kako lahko to kar tako prodajamo, delimo na okoli. Mislim, da je bilo danes omenjenih kar nekaj zelo zanimivih stvari v razpravi. Govorili ste o ribogojstvu. Morda je ribogojstvo donosno, vendar je to lahko postavljeno tudi pod vprašaj. Kako bomo hranili ribe v ribogojnicah? ustrajati je treba na tem, da je ribogojstvo sektor, ki ga je treba dodatno preučiti, stvari raziskati, ne pa da se spuščamo kar tako v dodatne stroške. Poleg tega ste govorili o tem, da bi morali prepovedati završke. Zagotovo so to vse zelo pomembne stvari, ampak po mojem mnenju je najbolj pomembno to, da zagotovimo ekološko trajnost ribolova. Če nam bo to uspelo, potem bomo lahko govorili o ribolovni industriji, o ribičih. Vendar brez industrije, brez ribičev ne bomo uspeli zagotoviti trajnega ribolova. Zato imam za vas en nasvet. Ustrajati je treba na ekološki trajnosti. Hvala lepa. Beseda ima gospod Kun. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta forum je zelo pomemben, da lahko izmenjamo mnenja tudi z nacionalnimi poslanci. Moram se zoprstaviti stališču zelenih v zvezi z eh, celotnimi dovoljenimi kvotami in pa z staleži. To namreč ni znanstveno utemeljeno. Mi vemo, da prihaja do prelova. Mi v bogati Evropi pa dopuščamo eh, prekomeren ulov še posebej v severnih morjih. Naj vam podam primer. Mi smo največji uvozni trg s 500 milijoni državljani za ribje proizvode. Gre za 10 milijonov ton. na leto. Torej, to lahko z našimi visokimi standardi ne moremo pravičiti. Moramo poskrbeti za to, da tisto, kar uvažamo, odgovarja našim standardom. Govorimo pa smo tudi o zaščiti vrst. Pogleda je treba ti kako so se izrazili naši kolegi iz Baltskega morja. Imamo namreč ribe vrste, ki so na rdečem seznamu, pogledati, koliko rib pojejo in pogledati, kaj je povedal naš slovaški kolega, kakšno škodo povzročijo kormorani, čeprav niso več ogroženi. Naš kolega iz Škotske verjetno lahko tudi potrdi, da imamo zelo veliko populacije morskih levov, ti namreč tudi škodijo naših Eh, našim ribim staležem. Mi namreč želimo začititi te vrste, živalske vrste, ki pa ravno tako uničujejo naš ribi stalež. Mi pa potem govorimo afričanom, pogledati pa morate poskrbeti za to, da ne boste um, preveč um, lovili rib, da ne bo prišlo do prelova. Torej, treba je poskrbeti za to, da imamo dosledno politiko. Sedaj pa se bom malce pomiril in dejal, da je Evropa res eh, super kontinent, ki ima na tisoče kilometre obale. Turizem tukaj igra zelo pomembno vlogo. Torej, povezovanje med ribolovom v manjšem obsegu in našo tradicijo s turizmom, to je zelo pomembno. Tudi na to se je treba osredotočiti, to spodbujati in tudi skupaj zaščititi. Najlepša hvala, gospod Kun. Kot zadnji naših gostov je gospod Tročikovski iz Poljske. Gospa predsednica, kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje. V današnji razpravi je bilo spostavljenih ogromno pomembnih stvari in ne želim ponavljati tistega, kar je že bilo izrečeno, zlasti v luči skupne ribiške politike. Pomembno je, da zagotovimo ustrezno upravljanje. Mislim, da lahko takšno upravljanje zagotovimo samo s pomočjo regionalizacije. Poleg tega je treba vse odločitve znanstveno utemeliti. S tem bomo dejansko tudi lokalnim in regionalnim oblastem dali možnost, da ima nek nadzor nad odločitvami, ki se sprejemajo. Omenjali ste načelo solidarnosti. Več lahko dosežemo, če bomo sodelovali, če bomo delali skupaj. Kmalo bomo morali sprejeti nove odločitve tudi zaradi Lizbonske pogodbe. Lokalna in regionalna raven upravljanja sta zelo pomembni v luči nove pogodbe in mislim, da bo se skupaj pozitivno vplivalo na celoten sektor. Danes je bilo izraženih veliko stališč, ki bodo upoštevana ne samo znotraj te hiše, temveč tudi drugot. Zavzeli smo konstruktiven pristop danes to številni govorili o tem, da bi morali poskrbeti tudi za ribolov majhnega obsega ob obalah. Pomembno je, da zaščitimo tudi njih, te prebivalce v obaljnih regijah, ki se ukvarjajo z ribolovom. Oni morajo dobiti z naše strani podporo, ko se borijo proti veliki industriji, kajti v nasprotnem primeru bomo onemogočili majhnim ribičem, ki lovijo ob obalah, da poskrbijo za svoje življenje. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Petrav bo dobila besedo, vendar pa bom prej spregovorila še sama, seveda, kot poslanka, ne kot predsedujoča. Rada bi dejala nekaj, začela bom s stavkom gospe Patravneves. To je naša zadnja priložnost za to, da izvedemo te reforme tako, da bomo zagotovili našo rib, ribiško politiko v prihodnosti. Torej, naše največje težave so prevelike zmogljivosti in prelov. To je največji problem ne samo v Evropski uniji, ampak tudi drugot po svetu kot smo slišali od organizacije FAO. Naš model upravljanja je tukaj bil neuspešen. Ne razumem, zakaj nekateri želijo ohraniti takšen model. Model mora biti bolj fleksiben, tako smo dejali v Evropskem parlamentu. Potrebujemo bolj fleksibilne modele, ki bodo lahki za nadzorovanje mi želimo model za nadzor ribolovnega napora in pa tudi sistem prenosljivih pravic, ki bodo veljali za tiste flote, ki imajo bolj podjetniško strukturo in ki imajo več problemov zato, da so konkurenčni v globalnem gospodarstvu. Ti segmenti flote, ki so bolj podjetniško usmerjeni, ki želijo povečati svojo konkurenčnost, morajo ohraniti svoje dejavnosti in se morajo same financirati. Torej, ne smemo biti odvisni od javnega financiranja, kajti kot pravi gospa komisarka, bo javnih sredstev javne pomoči konec, zaradi razlogov, ki jih je že omenila naša komisarka. To bo obveljalo tisti, ki želijo model, ja, ki bo temeljil na javnem financiranju, tega bo konec, če to želimo ali ne. Moramo si zastaviti konkretne cilje za konkretne flote, tiste, ki ne morejo same financirati svojega, de, de, svojih dejavnosti, vendar pa moramo spodbujati modele ki jih podpira tudi FAO in OECD, kajti ti modeli so učinkoviti z gospodarskega vidika, istočasno pa zmanjšajo problem prevelike zmogljivosti, ki predstavlja zelo veliko težav za nas in tega nam do sedaj ni uspelo rešiti. Zato mislim, da moramo biti fleksibilni in razumeti, da moramo naš sistem upravljanja spremeniti in ga seveda prilagoditi za različne flote. Vzpostaviti pa moramo tudi sistem financiranja, ki ne bo temeljil na subvencijah. Tudi sama bom zaključila zaradi časovne omejitve. Sedaj bomo dali besedo gospe Petrov Neves. Ne, najprej bomo dali besedo gospodu Penjasu, potem pa gospa Petrov. Hvala lepa. Zaključila bom sama. Pet minut in pet minut, potem pa mi dajte prosim še tri minute za to, da zaključimo. Vi znate zelo dobro povzeti vaše stališče, verjetno boste z lahkoto odgovorili na vprašanje v petih minutah. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da mm, mi ni treba odgovoriti na veliko vprašanj. Lahko samo ponovim to, kar je že dejala gospa komisarka. In to je, da je nujno, da dobimo sistem, ki bo lahko odgovoril na izzive v naslednjih desetih letih. Torej ne gre za sistem upravljanja sistema v ribištva v Evropski uniji samo do leta 2013, ampak da bomo predvidevali različne spremembe, različne izzive in na to se je treba osredotočiti v Evropski ribiški politiki torej do leta 2022. Rad bi še dodal, da čeprav komisija sedaj razmišlja in preudarjeno preučuje možnosti in ideje. Gospoda Manaki je pač predstavila določene ideje in glede tega, kar smo govorili o naslednjih vprašanjih, lahko povemo, da smo sedaj v fazi, kjer z velikim zanimanjem poslušamo vse ideje in prisluhnemo vsem. Zelo zanimivo, zanimive ideje smo danes slišali, vse smo si zapisali analizi, uh, komisija bo to analizirala z vso pozornostjo, ki si jo zaslužijo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sedaj pa ima besedo gospa Petrov. Obrigada, senjor predsednik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prosila sem za besedo kot portugalska poslanka. Mogoče pa lahko izkoristi moje pristojnosti kot poročevalka in povem, da imamo največjo izključno ribolovno cono v Evropi, prihajam iz Azorov in tam imamo to največjo izključno ribolovno cono. V moji državi je bilo zmanjšanje flote zelo velik problem. Kot poročevalka sem sedaj dobila besedo ob koncu in rada bi povedala, da je bilo današnje popodansko srečanje izjemno zanimivo. Videli smo, da obstaja zelo velik konsens glede določenih vprašanj. Vsi se zavedamo tega, da bo naloga opravljanja in izvajanja reform zelo težka naloga zbrati moramo vs pogum za to, da se bomo teh reform lotili. Rada pa bi omenila en poseben vedik, ki se je veliko krat pojavljal v vaših prispevkih. Gre za prenosljive pravice za ribolov, gre za kontroverzno vprašanje. Tudi to vprašanje bi lahko bolje rešili, če bi se bolj resno ukvarjali z vprašanjem regionalizacije. Če bi imeli model za regionalizacijo, ki bi bil dovolj širok in vključujoč, bi lahko rešili veliko vprašanj, ki so sedaj kontroverzna, kot naprimer modele za upravljanje. Seveda potrebujemo fleksibilnost. Ne moremo si zamišljati istega modela za vse vrste ribolo, ribolova v Evropi. Kdo pa bo imel zadnjo besedo, ko se bodo spremale odločitve? Če želimo učinkovito regionalizacijo, potem lahko tudi odločitve sprejemamo na decentraliziran način. To velja tudi zato, ko razlikujemo med industrijskim ribolovom in ribolovom v.